Buenos días. Buenos días. Queridas y queridos. Lepo pozdravljeni, spoštovani kolegi. Dobro jutro vsem skupaj. Good morning. Good morning everybody. Please take your seats in silence. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, prosim, da se posedete na svoja mesta, tako da bomo lahko začeli sejo. Komisarka Vera Jurova je že pri nas. Komisarka je bila pristojna za mm, pravosodje, pravice potrošnikov in enako spolov. Pravosodje je bistvenega pomena za odbor Libe. Med esejo smo včeraj imeli dobro izmenjavo stališč o neuradnem vrhu ministrov za pravosodje v Helsinkih. Torej šlo je za neuradno ministersko srečanje ob začetku finskega predsedstva. Razpravljali so o kazenskih zadevah, o temeljnih svoboščinah, varstvu podatkov, o varstvu temeljnih svoboščin, ki so povezane z pravno državo, torej v skladu z mehanizmom pravne države in temeljnih svoboščin, ki smo ga sprejeli ob koncu prejšnjega mandata Evropskega parlamenta. Ministri pa so razpravljali o horizontalni direktivi, o enak ki obravnavi in boju proti diskriminaciji No, včeraj je bil z nami komisar King, danes pa je z nami komisarka Jurova, ki je pripravljena z nami izmenjavati stališča, kako je to počela večkrat v prejšnjem mandatu. Pozdravljamo jo tukaj v našem odboru. Postopali bomo tako kot včeraj, krok vprašanj. Najprej bodo na vrsti koordinatorji, vsak bo dobil dve minuti, potem pa bomo imeli možnost za razpravo. Eh, tisti, ki želite v drugem krogu postavite, postaviti vprašanja, se javite oziroma to nakažite, tako da vas bomo uvrstili na seznam govornikov. Komisarka Jurova, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, zahvaljujem se vam za um, vaše povabilo za sodelovanje na odboru Libe danes. Čestitam vam za vašo izvolitev in za vaše članstvo v tem pomembnem odboru. Dosjeji, ki jih je obravnaval prejšnji mandat parlamenta so izredno pomembni za našo družbo. Eh, vaš predsednik je že omenil temene svoboščine, pravna država, boj proti vseh oblikah diskriminacije, eh, enakost eh, med spoloma. Vse to so pomembne teme in zahvaljujem se vsem tistim poslancem, ki so se ukvarjali s temi dosji, predvsem v teh časih, ko sta ksenofobija in pa rasizem v porastu komisiji se je mandat skoraj iztekel, ampak še vedno nadaljujemo z delom pri nekaterih ključnih dosejih. Velikim, veliko veseljem je, da vam lahko poročam o, zadnjih, o zadnjem stanju dogodkov in zanima me vaša stališča. Um, Obravnavati moramo širok obseg tem, nimamo dovolj časa za poglobljeno razpravo o vsem. Seveda je razprava odvisna tudi od vaših vprašanj. Morali se bomo pač osredotočiti na določene teme v današnji razpravi. Najprej eh, nedavno sporočilo v zvezi s pravnim državom. Omenila bi svežen v zvezi s pranjem denarja in pa trenutno stanje v zvezi z identifikacijo visokorizičnih tretjih držav. Omenila bom tudi sporočilo o izvajanju splošne uredbe o varstvu podatkov in spregovorila bom o, zaseben, o ščitu zasebnosti. In eh, o uredbi o e-dokazih. Prav tako bom spregovorila o tem, kako se pripravljamo na začetek delovanja um, Evropskega, Urada Evropskega tožilca začela bom pri pravni državi. To je bilo prav gotovo zelo pomembno tudi v vaši razpravi za kandidatko za predsednico komisije Ursula von der Leyen. Po predlogu Evropskega parlamenta je komisija predlagala naslednje ukrepe za to, da bi okrepili pravno državo. In sicer letno poročilo o pravni državi, kjer bi obravnavali vse države članice. Um, na podlagi tega poročila bi potem imeli razprave v svetu in v parlamentu. E, strateški pristop k postopkom kršitev na osnovi postopkovnega prava Evropskega sodišča. Okrepiti je treba kulturo pravne države v javnosti. To pomeni, da moramo polno izkoristiti možnosti financiranja za to, da opolnomočimo akterje, vključno civilno družbo. Uh, Zavzeti se je treba za pravno državo. Evropski parlament in nacionalni parlamenti bi lahko imeli posebno medparlamentarno sodelovanje v vprašanjih pravne države in komisija bi lahko k temu prispevala. Eh, poleg tega komisija meni, da bi svet moral eh, bolj jasno določiti postopek v zvezi z sedmim členom. Eh, tukaj morajo mm, biti več pravne jasnosti in v te postopke treba vključiti tudi parlament in m, potem še um, zakonodaja o zamrznitvi evropskega proračuna v primeri kršitve m, načel pravne države. Uh, torej, uh, tudi to je možen mehanizem, uh, s katerim se bo ukvarjalo tudi finsko predsedstvo. Komisija nadaljuje svojim delom na področju boja proti pranju denarja. V zadnjih letih smo bili tukaj soočeni za številnimi škadali. Včeraj smo sprejeli celo vrsto pomembnih poročil, kjer preučujemo trudna tveganja in razmišljamo o tem, kaj je še treba izboljšati. V poročilih smo prišli do številnih pomembnih spoznanj, naj omenim samo nekatera ključna izmed njih in sicer gre za izvajanje pravil na področju boja proti pranju denarja. Tukaj je bilo izvajanje do sedaj prešipko, eh, sodelovanje med. Ehm, Finančni vrševalni enoti bi morali okrepiti. Treba je imeti um, pregled nad eh, dejanskim lastništvom sredstev in pa eh, spremljati nove trende vzajemnih sredstev. Um, zakonodaja, ki smo jo sprejeli v prejšnjem mandatu, bo že poskrbela za nekatere izboljšave. Govorim tudi o četrti in peti direktivi o boju proti pranju denarja, potem uh, direktiva o dostopu do finančnih sredstev, revidirana uh, direktiva o mm, dostopu do kapitala in tako naprej. Komisija bo prevzela svojo ulogo varuha pogodbe, to bomo vzeli resno, začeli bomo z postopki kršitve proti vsem tistim državam, ki ne bodo pravilno izvajale četrte direktive o pranju denarja. Eh, to bo še vedno naša prednostna naloga na področju izvajanja Veliko smo dosegli v tej komisiji, ampak delo še ni končano. Eh, to je zapisano tudi v političnih smernicah eh, kandidatke za predsednico komisije. Ta je podalila potrebo po ustreznem nadzoru in pa odpravi vrzeli. Eh, svežen o boju proti pranju denarja je bil sprejet včeraj in predstavlja um, konkretno osnovo in izhodišča za nadaljne razprave tudi z Evropskim parlamentom. Tako je treba, na primer, nadaljno uskladiti pravila, eh, izvajanje uredbe o boju proti pranju denarja eh, in treba je um, določiti posebno telo, ki bi opravljalo nadzorne funkcije na tem področju. Uh, v skladu z predlogom parlamenta bi morali poskrbeti za učinkovit mehanizem, zato da bi uskladili delovanje finančnih obvečevalnih enot v državah članicah. Kar se pa tiče zunanje dimenzije, komisija pripravlja metodologijo za identifikacijo visoko rizičnih tretjih držav, uh, torej ko gre za financiranje terorizma in pa pranje denarja ob tem eh, upoštevamo to, da je identifikacija visokorizičnih tretjih držav naša um, dolžnost v skladu z našimi pogodbi. V skladu z resolucijo, ki je bila sprejeta marca, se tukaj prizadevamo za jasna merila um, za tiste trite države, ki so pripravljene izvajati reforme, zato da ne bi bile uvrščene na ta seznam. Um, tudi svet bo moral prevzeti to metodologijo. Um, mi bomo pri tem sodelovali z uh, parlamentom, vključno za vašimi kolegi v odboru Ekon. O tem pa bom spregovorila tudi z uh, ministri na svetu Ekofin oktobra. Tukaj je treba doseči napredek. Usporedno smo okrepili naše sodelovanje z tretjimi državami, ki so tukaj najbolj, nas, najbolj zaskrbijoče. Tudi uh, um, skupina na visoki ravni je uvrstila nedavno Panamo na ta seznam visokorizičnih držav. S tem, smo, s tem so potrdili oceno komisije eh, februarja. Um, morali bomo odpraviti vrzeli med našim seznamom in pa seznamom uh, visoke skupine za finančno vprašanje. Sedaj pa še ena izmed najpomembnejših tem uh, v tem odboru, gre za varstvo zasebnih podatkov. Kolegi je včeraj sprejel oceno izvajanja splošne uredbe o varstvu podatkov. Torej, šlo je za eno leto izvajanja tako imenovane GDPR. Naš sklep je, da je izvajanje dobro, države članice uredbo poenoteno izvajajo in um, podjetja uporabljajo splošno uredbo pri svojem delovanju. No, tri države bi morale eh, še nadoknaditi za ostanek, eh, prav tako pa je treba poskrbeti za kulturo zasebnosti podatkov. Majhna in srednja velika podjetja morajo bolje razumeti, kaj morajo storiti na tem področju. Treba je povečati ozaveščenost glede splošne uredbe o varstvu podatkov, eh, čeprav je osveščenost že visoka, to nas veseli, ampak državljani bi lahko bili še bolj proaktivni pri zaščiti svojih pravic. Uh, na mednarodni ravni je postala uredba eh, zgled za sodoben digitalni standard. Vedno več držav v Afriki, Aziji in eh, v Južni Ameriki jemljajo splošno uredbo za varstvo podatkov kot eh, neko referenco. In to je dober zgled za Evropsko unijo kot tistega, ki določa pravila in postavlja standarde. Uh, um, čaka nas tudi sporazum z Japonsko, trgovinski sporazum uh, in um, to želijo um, tudi nekatere druge države, recimo Južna Koreja. Potem uh, Čile sprejema zakonodajo o varstvu podatkov in se pri tem uh, zgleduje po naši uredbi, tudi Argentina spreminja svojo zakonodajo in to je pomembno v luči uh, trgovinskih sporozumov z obema državama. Tudi v ZDA potekajo razprave o možnosti spremembe njihove zakonodaje. Um, Zvezdna komisija je nedavno naložila kazen eh, petih milijonov, torej gre za kazen za Facebook zaradi primera Cambridge Analytica. No, eh, sedaj pa še o zasebnostnem ščitu med EU in ZDA. To je pomemben ščit za prenos podatkov čez Atlantik, če zlasti je to pomembno za majhna in srednje velika podjetja na evropski strani. Po mojem mnenju gre za koristni inštrument, s katerim lahko zagotovimo zasebnost podatkov na ehm, podatkov evropskih državljanov na ameriškem območju. Več kot 7800 uh, podjetij je sedaj uh, del tega, um, mi spremljamo spoštovanje zasebnostnega ščita in uh, naš nadzor je pomemben, kaj ti stvari se morajo premakniti tudi na drugem stranu Atlantika. Tukaj smo imenovali posebnega predstavnika in pa nadzorni odbor. Gospodarska. Ameriška gospodarska zbornica se le tesneje eh, spremlja izvajanje tega zasebnostega šita, no mi bomo pa tudi pripravili letni pregled o tem eh, in to poročilo bo objavljeno še pred iztekom mojega mandata. Trenutno se zdi, da bom sredi septembra obiskala ZDA in s tem bomo začeli z tretjim letnim pregledom. Zasebnost ni ščit pomeni prenosa zasebnih podatkov v kontekstu trgovinskih odnosov. Imamo pa čez Atlantsko sodelovanje tudi na področju eh, kazenskega pregona. Podatki hitro potujejo, ne glede na meje. To predstavlja problem za naše pravosodne sisteme in toživce, ki včasih s težavo prihajajo do elektronskih dokazov, ki so shranjeni v tretjih državah. Ta oblika dokazov je sedaj potrebna v približno 85 odstotkih vseh kazenskih preiskav. Z drugimi besedami, pravzaprav ni več preiskave brez potrebe potem, da bi, dobili, da bi pridobili e-dokaze postopek za pridobitev e-dokazov je trenutno prepočasen in to ovira preiskave, zaradi tega pa prihaja do upada zaupanja v pravosodni sistem in do nekaznovanosti. Komisija je lani predlagala svežen o e-dokazih. Pravosodni organi lahko sedaj ponudnikom storitev naložijo naj, eh, jim dajo na voljo podatke, ki so povezani z eh, kaznivimi dejanji. Tem pa mora spoštovati zasebnost podatkov. Svet je sprejel skupni pristop v koncu lanskega leta, tudi vaš odbor mora sprejeti svoje stališče, tako da se bodo lahko začela medinstitucionalna pogajanja in to, kar se da hitro. Komisija vam je na voljo za podporo v tem procesu. Še nekaj besed o mednarodni razsežnosti. Svet je 6. junija komisiji dal mandat naj začne pogajanja o, o, dono, o pogajanjih med EU in ZDA o, e, o, o e-dokazih. Eh, treba je sprejeti dodatni protokol k izjavi z Budimpešti. Bešte v zvezi z eh, kibernetskim kriminalom. Um, naš namen je, da bi pogajanja z ZDA zaključili šele potem, ko bomo dogovorjeni o naših notranjih um, pravilih. Se pravi, dokler ne bomo imeli svežnja o e-dokazih, ne bomo mogli napredovati v pogajanjih z ZDA. Naš pristop je drugačen, kot pa uh, je ta v ameriški zakonodaji o e-oblaku. Mi želimo zakonodajo, ki bo zagotovila, da bomo vse države in pa državljane obravnavali na enakopraven način. Uh, ne želimo, da bi ZDA sklepali sporazume, bilateralne sporazume z omenjenim številom držav članic. V tem primeru bi bil parlament izključen iz svoje uloge nadzornika. V prihodnih mesecih se bodo začela pogajanja za ZDA in jaz vam bom redno poročala o tem, kako bodo pogajanja potekala. Treba je zagotoviti ustrezna pravila o varstvu zasebnih podatkov. Pa še nekaj z področja kazenskega prava. Dosegli smo napredek eh, na področju vzpostavitve urada Evropskega toživca, ki bi moral začeti za svojimi dejavnostmi ob koncu leta 2020. Komisija je opravila pripravljalno delo v zvezi s tem, ampak sedaj je treba zagotoviti, da bosta svet in parlament dosegla dogovor o evropskem toživcu. Spoštovani predsednik, spoštovani poslanci, v vašem odboru se boste morali ukvarjati tudi z primeri človekovih pravic, z zaščito manjšin, z bojem proti diskriminacijo in pa z številnimi drugimi zadevami. Ehm, nimam dovolj časa, da bi spregovorila o vseh pomembnih temah, na današnji seji, lahko pa za vam zagotovim, da si bom v zvezi s tem, vsemi temimi prispevala do konca svojega mandata. Naj omenim še eno pomembno zakonodajo, kjer upam, da bo prišlo do pozitivnega napredka. Finsko predsedstvo bo del uh, oktobrskega sveta EPSKO uh, namenila um, razpravi o direktivi o enakih priložnostih Vaš predsednik je povedal, da je ta zakonodaja obtičala oziroma ni napredovala že 11 let. To je pomembna zakonodaja, ki zahteva soglasnost v svetu in vesela sem, da želi finsko predsedstvo to sedaj obravnavati na ministerskem srečanju oktobra. upam, da bo s tem dosežen napredek v svetu in uh, jaz bom skušala svet pri tem podpirati. Spoštovani poslanci, um, hvala za vašo pozornost in veselim se vaših vprašanj. Hvala lepa, komisarka Jurova. Vi ste še razširili polje tem, ki sem ga sam uh, napovedal uvodoma vključno z problematično čezatlantsko razsežnostjo eh, pristojnosti, ki jih ima naš odbor na področju sprejemanja zakonodaje. Tukaj so velike razlike med ZDA in EU, ko gre recimo za standarde glede eh, zaščito zasebnosti, človekovih pravic, ko gre za zaupnost elektronskega komuniciranja. In seveda je pomembno tudi to, da vzpostavimo urad Evropskega tožilca. Tukaj je prišlo do številnih bojev med eh, parlamentom in svetom. No, ampak sedaj je treba doseči tudi napredek na področju direktive o um, enaki obravnavi in enakih priložnostih. Ursula von der Leyen je rekla, da bo skušala preseči to potrebo po, po soglasnosti. Um, lahko bi celo uporabila klauzulo pasarel. Uh, no, um, sedaj pa bomo začeli z krogom koordinatorjev, najprej ELS. Koordinatorjev Mecole in Lenarsa ni tukaj, jih pa tukaj zastopa gospod Peters. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Zahvaljujem se vam za upravljeno delo v zadnjih letih. Omenili ste številne teme, podali ste kratek podal bi kratek pregled in imam nekaj vprašanj v zvezi z oceno izvajanja GDPR. Mene zanima, eh, kako je z stanjem razprav o aktu o zasebnem sektorju. Eh, krožile so govorice v zvezi s tem. Eh, potem omenili ste tudi urad Evropskega toživca. Rekli ste, da je to zelo pomembno, da bi naj urad. Začel delovati konec leta 2020. Ali se vam zdi ta rok realističen? Bomo uspeli spoštovati ta rok ali ne? Naslednje vprašanje. Izmenjava podatkov. To je pomembno za majhna in srednja velika podjetja, ki imajo težave na področju interoperabilnosti in izmenjave podatkov in dostopa do podatkov. Tudi tukaj je treba doseči napredek. Če si ogledamo uh, področje izmenjave podatkov in majhna in srednja velika podjetja, uh, tukaj obstaja še vedno veliko težav. In pa zadnje vprašanje. gre za anonimne podatke, tudi to ste omenili. V torek smo dobili pomembno poročilo um, posebnega um, Eh, torej posebno poročilo iz Londona in pa Ljubna, da obstaja problem na tem področju. Zanima me, ali ste slišali za to poročilo in kaj narediti uh, v zvezi s tem. Hvala lepa, gospa Sipel za SD. Hvala lepa. Zdi se, da postajajo določene skupine državljanov v naših državah članicah vedno bolj žrtve sovražnega govora in napadov. E, videli smo, da je prišlo na polskem nedavno do napadov na skupnost LGBT. Ali bo komisija predvidela kakšno strategijo za to, da bodo države članice tukaj odgovornost vzele bolj resno in da se bodo proaktivno bojevale proti takšnim pojavom? Na področju varstva podatkov imam naslednje vprašanje. Pilotni projekt je preučeval, kako povezave med različnimi podatkovnimi bazami vplivajo na človekove pravice. So tukaj že kakšni rezultati? Podobno velja za direktivo o policijskih eh, organih. To je zdaj. Eh, tu bi bilo potrebno nekaj dodatnih zagotovil in varovalk. Ali lahko poveste, kakšno je trenutno stanje? Še eno vprašanje v zvezi z zasebnostnim ščitom in ker je z nami nekaj novih poslancev. Eh, bi povdarila, da se je število podjetij, ki spoštujejo pravila zasebnostnega ščita, povečala. Ampak na kakšen način lahko preučimo, ali ta podjetja dejansko spoštujejo pravila zasebnostnega ščita ali ne. Kako lahko to zagotovimo, seveda v sodelovanju z ZDA? In pa še zadnje vprašanje v zvezi z sedmim členom. Rekli ste, da bi morda potrebovali bolj jasna pravila na tem področju. Imam občutek, da problem niso pravila, ampak pomankanje politične volje. Ampak vseeno. Ali komisija lahko pove kaj o tem, kako bi naj tukaj razjasnili pravila? Hvala lepa, gospa Intveld, za renew. Hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospa komisarka. Mm, lepo vas pozdravljam tukaj, omenili ste številni temi, jaz jih bom hitro preletela. Najprej vesela sem, da razmišljate o uredbi, o boju proti pranju denarja in o nadzoru na evropski ravni. Uh, kaj ti dejstvo je, da je tukaj uh, izvajanje prav. Uh, Sramotno, na milijone evrov tukaj izgubljamo. No, eh, lahko povem, da nismo zadovoljni z šipkim predlogom eh, vašega kolega Timermansa, um, ko gre za pravno državo, se osredotoča samo na institucionalna vprašanja, ne na načela demokracije in človekove pravice. Tudi ni priporočil uh, neodvisnih strokovnjakov. Mi bomo skušali to popraviti. Del kulture pravne države, ki ste jo omenili, je seveda tudi. Zasebno izvajanje, torej govorim o državljanih, nevladnih organizacij, eh, potem eh, gre za pravno pomoč in tako naprej. Kakor veste, smo mi razpravljali o skladu za reševanje sporov in eh, z razočaranjem ugotavljam, da so vaše službe do sedaj ignorirale te naše zahteve in da želijo ta sklad spremeniti v nekakšen odvetniški sklad. To mora biti sklad sklad za reševanje sporov, ki bo opolnomočil državljane. No, kar se tiče zasebnostnega ščita, mislim, da Evropska unija veliko preveč popušča ZDA, to ni nobena skrivnost, potem e-dokazi. Nujno je, da pogajalski mandat postane javen, ne, na zadnje gre za naše podatke. Javen bi moral biti tudi mandat o tekočih pogajanjih za svetom Evrope. In še nekaj, ko bo prišlo do končnega sporazuma, bi moralo Evropsko sodišče pripraviti mnenje o tem, preden bomo mi sprejeli to, mm, ta sporazum. Much, uh, Hvala, gospod predsedujoči, sva sokoordinatorja. Eh, gospa komisarka, lepo je, da ste prišli k nam v odbor. Povedali ste, da nas čaka veliko novih nalog. Eh, no, prosim vas, da ne popuščate, čeprav so nekatere izmed teh nalog sporne. Ne smemo popuščati in treba je narediti celo več, kot pa smo naredili v prejšnji zakonodaji. Naj se odzovem na to, kaj ste povedali Eh, v zvezi z pravno državo. Tukaj se strinjam z sporočilom, ki ga je objavila komisija. Eh, tukaj izvajanje ni dovolj dobro, potrebujemo neodvisne strokovnjake, treba pa je tudi povečati obseg temeljnih svoboščin. Potrebujemo odprto razpravo s komisijo o tem. In pa še uh, mehanizem za proračun. Uh, mislim, da bi morala tukaj biti, da bi morali tukaj poskrbeti za neposredno povezavo med eh, evropskim proračunom in pa kršenjem temeljnih svoboščin človekovih pravic v državah članicah. Um, dobro je, da finsko predsedstvo želi doseči napredek na področju eh, direktive o e-dokazih. potem sramotno je, da nismo dosegli napredka prilož, eh, pri, pri zakonodaji o enakih priložnostih. Um, lahko bi se zauzeli za strategijo za skupino LGBT v naslednjem mandatu, na ta način bi pokazali vsaj nekaj politične volje. Eh, in pa še zadnja točka, prišlo je do pozitivnega premika na področju sprejema Istanbulske konvencije in pa direktive o nasilju na osnovi spola. Kandidatka za predsednico komisije je to napovedala v svojem programu in ali je pripravljena komisija doseči napredek na tem področju. Hvala lepa, gospod predsednik, Hvala, komisarka, da ste danes z nami. Hvala za vašo predstavitev. No, osredotočila bi se predvsem na pravosodje. Aprila lani ste predložili okvir eh, za merjenje učinkovitosti in delovanja sodnih sistemov v državah članicah. In iz te primerjave izhaja, da so sodni postopki v nekaterih državah še vedno predolgi, da obstajajo težave z neodvisnostjo eh, sodnih sistemov. Eh, javna podoba glede neodvisnosti sodnikov eh, tudi ni najboljša, številke so alarmantne in to lahko bistveno vpliva na pravno državo v državah članicah. Zato me zanima, kako ocenjujete te rezultate in kakšni bodo naslednji koraki na podlagi podanih priporočil. Kakšne prednostne naloge bi morala po vašem mnenju imeti naslednja komisija, zato da bi v sodelovanju z državami članicami dosegla zastavljene cilje. Naši državljani morajo včasih na pravico zelo dolgo čakati. Najlepša hvala. Gospod Prokačini. Najlepša hvala predsednik. Pozdravljeni, gospa Jurova, hvala za vašo predstavitev. Ne morem si pomagati, da ne bi ugotovil, da kljub temu, da ste nagovorili vrsto različnih tem, Na koncu vedno zaključimo pri razpravi o pravni državi in sedmem členu in to je nekaj, o čemer je potrebno razmišljati. V Helsinkih eh, ste se tudi sami osredotočili na pravno državo, hkrati pa ste omenjali tudi, kako abstrakten koncept je to. In ta abstraktna narava se pogosto zlorablja za odstopanje od eh, temeljne ideje, za zlorabo, za politične namene. Eh, zato me zanima, kaj imate tu v misli? Gre za neko preglednico rezultatov ali uh, učinkovitosti, za nek, neko rangiranje od najslabših do najboljših? Uh, gre za neko vrsto, neke vrste policijski nadzor. Tu bi lahko prišlo zlorabe na račun manjšin, tudi političnih eh, manjšin. Vedno je potrebno vedeti, da lahko današnje manjšine tudi politično gledano jutri postanejo večine. Kar zadeva goje, ne vidim gospe Ernst, gospa Pelitje, torej izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala komisarki za predstavitev. Opozorila bi vas na pravico do obrambe, kajti tu imamo vrsto instrumentov pravosodnega sodelovanja in sprašujemo se, kako to pravico zagotoviti po vsej Evropi. Evropska unija je sprejela šest direktiv na tem področju, ocenjujete izvajanje v državah, ampak zanima me, kakšni so rezultati teh ocen, če jih imate, so potrebne izboljšave, obstajajo kakšne vrzeli in uh, kaj načrtujete oziroma kaj bi svetovali prihodnjemu komisarju. Najlepša hvala. Zdaj pa zopet dobi besedo komisarka, morda kakih deset minut, da odgovorite na prvi krok. Uh, Eh, vprašanj, potem pa dobijo besedo še ostali kolegi in kolegice, ker dolg seznam govornikov imamo. Hvala, predsednik. Naloga ni enostavna. No, nekaj manevrskega prostora je pri času. No, zdi se, da dlje, ko smo v politiki, dlje Eh, govorimo. Včasih imam čutek, da se sploh eh, ne znam več na kratko povedati, ampak se bom potrudila. Torej, prvo vprašanje gospoda Petersa v zvezi z oceno GDPR in glede sektorja za zasebni, eh, glede akta za zasebni sektor, se upravičujem, mislim, imela sem v mislih, akt za digitalni sektor. To je e, napovedala novozvoljena predsednica in je tudi predmet razprav v Evropski komisiji. Gre za načelno vprašanje, ali regulirati ali ne regulirati na tem področju e, zaradi procesov digitalizacije e, in razvoja umetne inteligence. Se stvari hitro razvijajo, to pa pomeni nove obete, pa tudi nova tveganja, na katera se mora zakonodajalec odzvati. Eno od vprašanj, na katerega bomo morali odgovoriti, je, ali bomo ponovno odprli direktivo e-trgovini, ki eh, govori o neodgovornosti platform IKT za vsebino. Tako je trenutno pravilo in prihaja do kršitev tega pravila na različne načine. Zahtevamo od platform, da umikajo sovražni govor, da umikajo teroristične vsebine, otroško pornografijo. Eh, je pa tu tudi vrsta drugih stvari, ki jih je potrebno temeljito analizirati. In videli bomo, ali eh, bo tu dovolj, da vzpostavimo neke prostovoljne scheme in se sklicujemo na socialno odgovornost ali pa da dejansko gremo v smeri pravne odgovornosti za vsebine. No, ne gre pa tu samo za vsebino, verjetno bi v okviru tega akta predvideli tudi neke vrste digitalno obdavčitev in druge rešitve za digitalni sektor. Ne vem pa, eh, kaj konkretno na tem področju načrtuje novo izvoljena predsednica. To je vprašanje za naslednjo komisijo. Naša komisija je bila zelo previdna na tem področju. Nismo želeli regulirati, želeli smo opustiti stvari odprte ker razumemo in veliko govorimo o pravni državi, da potrebujemo demokratičen prostor za mnenje vseh. Predstavljate si, da bi prepovedali anonimno objavljanje prispevkov, to bi za marsikoga predstavljalo težavo. Vem, da moram biti kratka, ampak vrsta vprašanj se tu odpiram in pristop Evropske unije do eh, digitalnega sektorja bo verjetno ključno področje za eh, prihodnji mandat tudi za vas. Kar zadeva eh, Evropsko toživstvo, je realistično, da bi začelo delovati 2020. Eh, ja, eh, glavni eh, tožilec bo kmalo izvoljen, jeseni bo to. Eh, počnemo vse, kar lahko počnemo, ne da bi imenovali glavnega tožilca, eh, vzpostavljamo sistem obravnave primerov, eh, rešujemo notranje postopke. Eh, države nas sicer kritizirajo, da komisija ne bi smela delati na tem področju, da je to delo, ki ga mora upraviti kolegi tožilcev, ampak moramo začeti s prvimi koraki. Eh, za marsikaj pa bo potreben glavni tožilec, tako da bi si res želela hitrega napredka zlasti v svetu na tem področju. Izmenjava podatkov za MSP je B2B. No, to bi bila morda potrebna daljša razprava, ampak če govorimo o varstvu podatkov, eh, tu so pokriti tudi MSP, ampak je potrebno še marsikaj razčistiti, kaj ti GDPR razlikuje med podjetji, ki eh, katerih temeljna dejavnost vključuje obdelavo podatkov, torej gre za tista podjetja, ki pravzaprav služijo z izkoriščanjem zasebnih podatkov eh, potrošnikov. Potem pa so tu frizeri in pekarne in vsi drugi, ki ne služijo na račun podatkov in bolj jasno moramo stvari razčistiti. To je nekaj, o čemer stalno razpravljamo z varuhi eh, podatkov in tu moramo biti zelo jasni, kar zadeva podjetja. Ravno zato si eh, komisija prizadeva za sprijetje certificiranja in kodeksa uravnanja za posamezne sektorje kar zadeva študijo, ki ste jo omenjali, uh, moram priznati, da je nisem prebrala. Gospa Sipel, kako se boriti proti rasizmu in ksenofobiji in kakšne so naše dožnosti? Naše dožnosti so ogromne. Ko sem prišla v komisijo leta 2014 in ko sem ugotovila, da bom uh, pristojna za temeljne pravice, se pravzaprav sploh nisem zavedala, da bo to tako nepriljubljeno, tako kontroverzno, tako nevarno, pa hkrati tako zelo potrebno, da se o tem govori. Vsi vemo, kaj se dogaja, imam dobre podatke o tem, koliko je sovražnega govora na spletu, koliko je napadov na različne skupine ljudi, ne zaradi tega, kaj počnejo, ampak zaradi tega, kdo so, zaradi barve kože, zaradi rojspovedi, uh, um, zaradi spolne usmerjenosti in uh, naravnost ogabno je to, kar se dogaja na spletu, pa tudi uh, izven spleta. Je pa to dvoje povezano, zato res pritiskamo na sektor IKT, da umika uh, Eh, sovražni govor, kajti sovražni govor je digitalno nasilje, ki pa lahko spodbudi tudi dejansko fizično nasilje. Ampak ne gre samo za eh, nasilje. Eh, razumem, da ste spraševali tudi o diskriminaciji, ki je v porastu na različnih področjih, v izobraževanju, na področju storitev in zato si res prizadevam za sprejetje direktive o enaki obravnavi na EPSKO oktobra, kajti to je tisti zakonodajni akt, ki nam manjka. Uh, vedeti moramo, kaj vsebuje, potrebujemo razumno razpravo z državami članicami o potencijalnih stroških, kajti konec koncev vedno govorimo o denarju. In argument držav članic je bil da so tu eh, stroški predelav gradnje zaradi eh, dostopa z vozički, da gre eh, tudi za področja, ki so pristojnosti številnih ministrstev, da je to težava za vlade. Eh, ampak. Eh, obstaja tudi možnost okrepljenega sodelovanja, države članice pa potem pravijo, ne, eh, tu ne smemo popuščati, gre za ključno vprašanje, torej stvari so težavne, ampak zelo pomembne tudi v kontekstu tega, kar je povedala gospa Sipel eh, o boju proti rasizmu, ksenofobiji, homofobiji in vsem ostalim. Tudi v kontekstu tega, kar se je zgodilo na Poljskem poročilo o e, direktivi o policijskih organih. No, ta e, direktiva vsebuje določene varovalke in e, morala bi preveriti, ali imamo kakšne nove ugotovitve v zvezi s tem. Lahko vam torej odgovorim v pisni obliki, tako da boste dobili konkretne ažurne podatke. Ščit zasebnosti, kako ugotoviti, ali podjetja sledijo pravilom. No, so pod strogim nadzorom tako eh, strani eh, trgovinskega ministrstva, pravosodnega ministrstva, ampak v glavnem je zato eh, pristojno trgovinsko ministrstvo, pa tudi Zvezdna komisija za trgovino je že Eh, izključila sodelovanje določenih podjetjev iz eh, tega ščita. Eh, naložili so kazen Facebooku. Torej, sistem je bolj proaktiven kot na začetku, zelo pritiskamo na nasprotno stran in to boste videli tudi v poročilu, ki bo objavljeno oktobra. Potem, kar zadeva sedmi člen in jasna pravila. No, če pogledate, kaj se dogaja, naprimer če govorimo o polskem primeru, kjer je bil prvič sprožen sedmi člen. Dolgo časa je zadeva ostala na ravni komisije, imeli smo dialog, izmenjave pisem, srečanja. Na neki točki pa je postalo jasno, da zadeva mora pred ministre. To smo dali torej na dnevni red sveta. Razprave so koristne, pomembne. Včasih me novinari sprašujejo, kako deluje sedmi člen, da ni nobenih rezultatov. No, ampak tudi sam proces, sama razprava sta pomembna in imeli smo eh, zelo koristno razpravo. Nekateri ste bili v Helsinkih prejšnji teden in ministri za pravosodje morajo tudi eh, začeti razpravljati o stanju pravne države v državah članicah, kajti mi kot pravosodni sektor smo tisti, ki plačujemo ceno če obstajajo vrzeli v izvajanju pravne države, v nekaterih državah ne deluje evropski eh, nalog za prijetje, eh, prizadeto je vzajemno priznavanje sodnih odločb, eh, vzajemno zaupanje upade in eh, gre za resen sistemski problem za celotno Evropo. Ravno zato smo o tem razpravljali in želimo podati predloge za nek bolj predvidljiv proces. Eh, Vem, da sem dolga, ampak eh, pomembno je to, kar želim povedati. Zastavljeno je bilo vprašanje na svetu, ali gre tu za politično ali izključno pravno vprašanje. Mislim, da gre za oboje. In zato mislim, da morata tako svet za splošne zadeve kot pravosodni svet to zadevo obravnavati. Gospa Infeld, vprašanje boja proti pranju denarja to je ena naših največjih težav. Europol je ravno kar podal oceno, da vsako leto količina opranega denarja je primerljiva z višino evropskega proračuna, znaša en odstotek GDP. E, in razmislite, koliko denarja tu je in zakaj se ta denar porablja za organiziran kriminal, za terorizem, za korupcijo, za delovanje kriminalnih čezmejnih mrež. E, to je nekaj, proti čemur se moramo boriti. In e, tudi tu, če določene države zapostavljajo svoje dožnosti, bo celoten finančni sistem v Evropi ogrožen in je ogrožen, ker vemo, da obstajajo taki primeri. In ravno zato razmišljamo o tem, kako okrepiti evropski nadzor. Eh, pogovarjamo se tudi o tem, ali je potrebna regulativa na tem področju. Trenutno imamo na tem področju direktive In države članice so tu ubrale toliko različnih pristopov, da rezultati res niso najbolj zanesljivi, da ni zagotovljen popoln nadzor in zato menimo, da bi bilo bolje na tem področju, področju umeti eh, uredbo. Morda bolje, kot da bi eh, tu vzpostavili nek evropski organ za nadzor. No, o tem bo razpravljala naslednja komisija. Potem sporočilo o pravni državi, ki ne bi bilo šipko, ne dovolj široko. Pričakovala sem take kritike, eh, o tem smo zelo poglobljeno razpravljali. Določena poglavja res eh, pravijo, da je dobro delojoč eh, sodni sistem samo en stebr. Po drugi strani je tu tudi prostor za civilno družbo svoboda izražanja, eh, svobodni neodvisni mediji, državna uprava, ki ne deluje na podlagi političnega diktata. To so bistveno širše zadeve. Nismo si niti prizadevali, da bi rešili vse. Želeli smo pokriti ta mehanizem, ki ga želi tudi parlament. Zakaj nismo vključili zunanjih strokovnjakov? Zato, ker moramo zagotoviti, da če bo letna ocena prinesla rezultate, ki bodo za seboj potegnili pravne posledice, če bodo sproženi postopki kršitev, potrebujemo kar največjo legitimnost ocene. Kasneje je potem eh, nekdo zastavil tudi vprašanje, ali bomo merili stanje pravne države v državah članicah. No, to je povezano z eh, tem, da gre za abstrakten pojem, da je to področje, kjer imamo 28 različnih ustavnih sistemov. 15 minut sem že presegla čas, 5 minut ste presegli čas, No, res imamo veliko govornikov, zato prosim, da date eh, priložnost še ostalim. No, verjetno bo še kdo spraševal o pravni državi, zato bom kar nadaljevala. Eh, sklad za pravdne procese. Eh, no, tu se moram pogovoriti s svojimi službami, lahko se pogovarjava naprej, ampak. Uh, mislim, da smo si prizadevali spostaviti najboljši program da bi to razrešili, ampak bo potrebna še nadaljna razprava. Kaj še? Gospa Rajntke je zastavila veliko lepih vprašanj, ampak eh, ne vem, če se lahko spuščam vse. Poglejte, 21 govornikov želi besedo, zato predlagam, da vsak dobi minuto in pol. Tako da nam bo ostalo še nekaj časa, da komisarka potem lahko odgovori na drugi krok vprašanj. Eh, no, jasno je, da ne bomo uspeli končati v predvidenem času in da bomo torej morali preložiti naslednjo točko. Uh, ampak eh, to je čisto upravičeno, ker nas zelo zanima, zanima ta dialog s komisarko Jurovo. Uh, ampak eh, predlagam, da se res vsi držite časa, tako da boste vsi prišli na vrsto. Če se boste držali časa, nam bo to uspelo. Gospod Sasalehos, eh, prvo vprašanje je vaše. Najlepša hvala, gospa komisarka. Podatki kažejo na to, da um, se je odstotek nalogov eh, za aretacijo v Evropski uniji znižal. To pomeni, da izvajanje tega inštrumenta ne gre v smer konsolidacije. Verjetno, to, eh, verjetno bi bil ta inštrument najboljši izraz eh, pravosodnega sodelovanja. No, eh, ne bom sedaj na dolgo in široko govoril o drugem členu, ampak eh, zanima pa me eh, kriterij v zvezi z naslednjo zadevo. Um, kako bi lahko izboljšali ta evropski narok za prijetje, uh, zato da bi lahko uh, sodišča bolje sodelovala v tem, ravno kar ni uspel nalog v zvezi z kršitvami človekovih pravic, ki ga je izdala neka država. Eh, poleg tega pa bi morali razširiti pristojnosti sodišč, ki se morajo ukvarjati z temi nalogi eh, oziroma ko gre za določene pristojnosti sodišč eh, za to vrstne primere. No, medtem ko je gospod govoril, vas je še nekaj dvignilo kartončke, tako da povem, da zdaj zaključujemo seznam govornikov. Čeprav si bomo vzeli več časa, tisti, ki ste tu novi, eh, lahko se zanesete na to, da je komisarka Jurova vedno pripravljena zagotoviti tudi pisne odgovore tistim, ki niste dobili odgovorov na svoje vprašanja v tem omejenem času. Tako da lahko računate tudi na pisne odgovore. Gospod Bitanov je naslednji. Sorry, as a newcomer, <laughs> you forgive me, I get. Thank you. Hvala, nov sem, mi boste oprostili, upam. E, če dovolite, bi govoril bolgarsko. Torej, kolikor sem uspel razbrati iz eh, sporočila, ki je bilo predstavljeno prejšnji teden, lahko pričakujemo letna poročila za vsako državo članico, kar bo eh, nadomestilo tisti poročili, ki se zdaj pripravljata samo za Romunijo in Bolgarijo. Eh, To odločitev podpiram, kajti s tem bomo odpravili zloglasne dvojne standarde. Bolgarija in Romunija sta bili tu eh, predolgo deležni drugačne obravnave. Gre za kontroverzno prakso, kontroverzni pa so tudi rezultati vse v Bolgariji bolgarski državljani zaupajo v, eh, torej, zaupanje bolgarskih državljanov v sodstvo ni najboljše. Bolgarija je na tem področju na enem od zadnjih mest. Eh, tudi zaupanje v druge institucije ni visoko. In ocena, ki je bila doslej podana, ni bila najbolj učinkovita, eh, številne države pa so jo zlorabljale tudi zato, da so Bolgariji in Romuniji preprečevali vstop v Schengen. V preteklosti pa smo že dobili tudi nekaj pozitivnih eh, poročil, tako da sprašujem, kdaj boste odpravili to prakso. Hvala, gospod predsedujoči, hvala lepa komisarki Jurovi. Veliko veselje mi je bilo poslušati vas, zahvaljujem se vam za vse delo, ki ste ga upravili v zadnjih letih. Govorili ste o potrebi po vzajemnem zaupanju med državami članicami na področju inštrumentov, eh, na področju pravosodnega sodelovanja. In to je menil tudi gospod Franza Lehos. Leta 2014 je parlament že opozarjal, da nekateri, nekatera sodišča v državah članicah eh, izdajo naloge za prijetje v primeru manjših kršitev. Eh, no, po drugi strani pa imamo uh, hude kršitve, ki jih je uh, sodišče za človekove pravice zavrnilo. Um, sodišče preučuje vse skupaj, ker obstaja sum, da uh, obstaja pomankanje. Pri neke, da obstajajo pomankljivosti, ko gre za postopek izdajanja evropskega naloga za prijetje. Uh, Eh, no, skratka, dolgo že vemo, da tukaj obstajajo napake in zato, gospa, kam, gospa komisarka, apeliram na vas, da spregovorite s tem, z, eh, o tem z eh, kolegijem komisarjev. Mislim, da bi morali izboljšati ta postopke, kajti ne moremo si dovoliti napak na področju pravne države in človekovih pravic ter temeljnih svoboščin. Treba je okrepiti in izboljšati te inštrumente sodelovanja. Prosim, da tukaj kaj pripravite že za vašega naslednika ali naslednico. Hvala, gospod Ralev. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovana komisarka, naj se vam najprej zahvalim za vse priložnosti za sodelovanje in dialog, ki smo jih imeli v, z vami, ki smo jih imeli v preteklem mandatu. Vem, da je del vaših nalog tudi boj proti dvojnim standardom. Poleg dveh ravni kakovosti pri potrošniških proizvodih, eh, ki eh, se ponujajo državljanom v eh, vzhodnji Evropi. Je tudi poročilo CVM v vaši pristojnosti, uporablja pa se samo za dve državi. Že leta se Romuniji in Bolgariji obljublja, da bo ta diskriminatorni mehanizem odpravljen. Rečeno je bilo, da obstaja politična volja, da je komisija podala nekaj pozitivnih ocen. Celo predsednik Juncker je obljubil, da se bo to ocenjevanje odpravilo oktobra letos, ko se bo končal mandat sedanje komisije. Doslej se to ni zgodilo, čeprav je Bolgarija izpolnila vse kriterije. Eh, omenja pa se celo nov mehanizem spremljanja eh, pravne države, ki naj bi se eh, uporabljal za vse države in ki naj bi pravzaprav nadomestil v Romuniji in Bolgariji CVM. Komisija je pred, prejšnji teden predstavila svoje poročilo na to temo. Gospa von der Leyen je osebno odgo, obljubila, da bo tak mehanizem uveden. Kdaj boste torej odpravili CVM in ali lahko pričakujemo, da bo septembrsko poročilo ra, la, zadnjo? Najlepša hvala, gospa Inse. Eh, hvala, gospa eh, Jurova. Danes bi se osredotočila na boj proti zločinu sovraštvo. Nekaj ste že povedali o tem, ampak želela bi več podrobnosti. Kljub eh, boju proti zločinom in sovraštva se očitno razmere ne izboljšujejo. Sprejetih je bilo nekaj dobrodošlih ukrepov, vendar pa ti niso dovolj. In prepričana sem, da je potrebna revizija zakonodaje za to, da se bomo proti tem zločinom učinkovito borili po vsej Evropski uniji. na pomankljivosti opozarjajo ne samo nevladne organizacije, ampak tudi Evropska agencija za temeljne pravice. Eh, nimamo ustrezne zaščite eh, žrtev tovrstnih eh, zločinov. Zlasti, ko gre za zločine zaradi spolne identitete. Ali eh, lahko obljubite revizijo eh, tega okvira in razširitev zaščite na eh, žrtve zločinov zaradi spolne identitete in spolnih značilnosti? In ali nam lahko poveste, ali načrtujete kakšne postopke zaradi ugotavljanja kršitev zopr države, ki niso ustrezno izvajale teh pravil? In pa še drugo vprašanje, ki je bolj uh, horizontalne narave, nanaša se na direktivo, ki je uh, blokirana v svetu, ki ste jo že omenjali. Lahko poveste, kaj se dogaja s to zakonodajo. Če se nič ne bo spremenilo v svetu, ste pripravljeni pripraviti nov predlog in pozvati svet, da podpre nov predlog skladno z rednim zakonodajnim postopkom, tako da bo pri tem, kot so zakonodajalec, lahko sodeloval tudi parlament. Hvala. Hvala, prosim, da se držite minute in pol, da boste vsi prišli na vrsto. Gospa Keller. Gospa komisarka, hvala, da ste nas obiskali in hvala, da ste nas obvestili o vaših sprejetih ukrepih. Dve vprašanje imam. Najprej ukrepi za boj proti pranju denarja. Ani nam lahko kaj poveste o sodelovanju z OECD in eh, z drugimi, drža, eh, z drugimi organizacijami na tem področju, glede na to, da je pranje denarja mednarodni pojav. Na to varstvo osebnih podatkov. <coughs> Glede na to, da ste bili zelo aktivni tekom tega mandata na tem področju, me zanima, če bi nam lahko povedali, kaj bi bilo treba narediti v prihodnosti, zato da bi izboljšali varstvo eh, osebnih podatkov za naše državljane. Hvala. Hvala, gospod Brejer. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospa komisarka. Dotaknil se bom akta o digitalnih storitvah, to ste že omenili. Nekaj informacij smo lahko prebrali v medijih, glede na to, kakšna bi lahko bila vsebina. Eh, in kakšni so načrti generalnega direktorata. Lahko bi se zgodilo, da bi imeli internetno policijo, eh, cenzuro, eh, lahko bi imeli filtre pri nalaganju podatkov na spletu, vse to je zelo občutljivo. To bi lahko eh, škodilo tudi obstoju malih eh, podjetij in nekomercialnih storitev. Ali nam lahko poveste, kakšno je vaše stališče v zvezi s tem, zlasti v zvezi s filtri? Moje drugo vprašanje pa se nanaša na naslednje. Ali bi bili pripravljeni zagotoviti klauzulo v okviru takšnega akta za uh, anonimnost, s tem bi zaščitili uh, identiteto, s tem bi zaščitili sistem pred eh, izginjenjem podatkov in na to še internetna povezanost. Eden od elementov takšnega akta bi lahko bil, da bi povezali eh, različne storitve za sporočila in eh, socialna omrežja in tako zagotovili, da bi lahko potrošniki spremenili informacije. Eh, oziroma izbrali drugačno platformo, ki bolje ščiti njihove podatke. Bi bili sami za takšna pravila o eh, povezanosti? Najlepša hvala. Gospod Stehovski, najlepša hvala. Govoril bom eh, češko. In tako bom ostal znotraj dovoljenega časa za govor. Če se prav spomnim, ste tukaj sedeli uh, leta 2018, pogovarjali smo se o škandalu Cambridge Analytica, pogovarjali smo se o zasebnih podatkov eh, več milijonov evropskih državljanov. Dejali ste, da bo Evropska komisija jasno ukrepala na tem področju. Zanima me, kaj se je do sedaj zgodilo in kako poteka preiskava. Ali lahko državljani Evropske unije pričakujejo, da bo Facebook prijel kazen zaradi tega škandala? Moje drugo vprašanje gre v podobno smer in je prav tako izjemno pomembno. Prebrali smo osnutek proračuna za različne agencije Evropske unije za leto 2020. Kakšno je vaše mnenje, glede na to, da komisija pravi, da se bo borila proti tihotapljenju ljudi, proti terorizmu, po drugi strani pa vidimo sedaj reze v proračunu eh, Europol in Eurojust naj bi imela tudi manj za eh, zaposlenih. Resi so tako hudi, da aprila ne bodo več operativni in tako ne bodo mogli delovati na tem področju. Gospa Kineči. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, komisarka eh, Jourova. Najprej bi se dotaknila vprašanja boja proti pranju denarja. Kako boste zagotovili koordinacijo med nadzorom Evropskega bančnega organa in eh, dejavnostmi eh, Evropske centralne banke, ki so bolj splošne na tem področju? Na to popolnoma druga tema. Imamo vprašanje v zvezi s konvencijo iz Istanbula. S čimer smo se veliko ukvarjali tekom zadnjega sklica kakšne ukrepe bi lahko sprejeli, zato da bi podprli države članice pri izvajanju te konvencije. Kot veste, cela vrsta držav ne spoštuje in ne izvaja te konvencije. Kakšne instrumente evropskega prava bi lahko izboljšali, zato da bi dejansko zagotovili boljše varstvo žrtev to vrstnega nasilja? Kako bolje začititi eh, druge žrtve, naprimer otroke, ki so prav tako deleženi eh, pri tovrstnih situacijah. Kako začititi eh, otroke, mladoletnike, eh, ki so žrtev takšnega postranskega nasilja? Gospod Roman Franc. Ich möchte Sie fragen, wie und wann die... Hvala. Komisarka Jurova, zanima me, kako boste poskrbeli za eh, bolj učinkovite nacionalne strategije na področju boja proti diskriminaciji eh, Romov in boju proti, proti ciganizmu. Mm, Predvsem me zanima, kaj se bo s temi strategijami zgodilo po letu 2020. Tem temam bi morali posvetiti nekaj več eh, poro, eh, pozornosti v Evropski uniji. Eh, ljudje kot so Gani Rama, Rom iz Eh, Kosova je bil napaden, v Italiji potekajo napadi na družine Sinti, v Ulmu v Nemčiji je prav tako prišlo do napada na družino z požigom. Romi so torej tista skupina, ki so najbolj prizadeta zaradi diskriminacije in nasilja. Nimajo dostopa do izobraževanja, dela eh, in zdravstva. Nimamo samo problem na področju Romov, imamo pravzaprav rasizem proti Romom in to je treba končno ustaviti. Hvala, gospod Fest. Mm, eh, Hvala lepa, komisarka Jurova, dve vprašanji. Najprej. Eh, zdi se mi, da tukaj odgovarjate samo na vprašanja levice, niste odgovorili gospej Brokadino ali pa gospodu Brokačiniju? Uh, Predvsej enostransko odgovarjate. Ali je to združljivo z vašo nalogo nepristranske članice komisije? Pa še nekaj. Glede na to, da sem v odboru za, za ženske zadeve. Zdi se, da Um, zanima me, ali ste pri statističnih podatkov iz držav, ki so podpisali Istanbulsko konvencijo, um, razbrali kakšen upad nasilja proti ženskam oziroma ali se ste stanje kljub presprejemu konvencije ni spremenilo. Gospa Sporek, hvala. Najprej gospa komisarka, Hvala za dobro upravljeno leto v zadnjih petih letih. Sedaj moramo nadaljevati z ambicioznimi in dobrimi politikami. Rada bi izpolnila naslednja področja. Boj proti nasilju nad ženskami in eh, nasilju v družini. Evropska unija mora pristopiti k Istanbulski konvenciji, sprejeti je treba tudi zakonodajo na tem področju in to je treba narediti, če spremenimo uh, eh, 83 člen. Uh, pogodbe eh, s eh, klauzulo v pasreli. Zanima me, če bi bila komisija že sedaj pripravljena delati na tem. Drugič, horizontalna direktiva o boju proti diskriminaciji ni razlogov za diskriminacijo zoper eh, ljudi. Zoper invalide in zoper osebe LGBTI, Gospa komisarka, že pred leti ste predlagali, da je treba nekaj ukreniti, sedaj smo leta 2019 in nekaj je treba narediti. Kaj lahko po vašem mnenju naredimo, še preden začne eh, s uh, svojim delom nova komisija? Ja. Gospod Mađid, najlepša hvala. Hvala za vaše prispevke. Vsi se strinjamo, da potrebujemo okvir za boj proti organiziranemu kriminalu in eh, proti pranju denarja. S tem bomo zagotovili dobro deloč eh, finančni sistem. Je pa res, da se eh, trenutna pravila ne izvajajo enako v vseh bankah, v vseh državah članicah. Ne smemo si privoščiti šibkih členov, ki jih lahko kriminalci izkoristijo. Kaj bi lahko naredili za to, da spodbudimo vse države članice Evropske unije, da bodo izvajale pravila na terenu, kako naj na tem dela nova komisija. In pa še zločini sovraštva. Imamo zakonodajo na tem področju, ampak kot veste, zgolj majhen odstotek žrtev poroča policiji o teh eh, zločinih in tudi, ko to naredijo, policija eh, ne ukrepa vedno, oziroma ne menijo vedno, da gre za zločine in sovraštvo. Kako zagotoviti, da bodo vse policijske sile imele ustrezne instrumente na voljo in se bodo lahko proti temu borile? Gospod Besek. Vážená pani komisárka, a, pekne vám ďakujem za vaše slova a, a, ako novému členu. Spoštovana gospa komisarka, hvala lepa za vse, kar ste povedali. Sem nov poslanec in naj izrazim uh, upanje, da bomo v prihodnje še naprej dobro sodelovali z Evropsko komisijo. Round, uh, covered, uh, uh, Veliko ste izpostavljali enake priložnosti in uh, pravičnost. Sam bi se dotaknil občutljive teme, ki je bila pomembna za mojo kampanjo za Evropski parlament in uh, to je dvojna kakovost oziroma dvojna merila dvojni standardi blaga na enotnem trgu. O tem je pred nekaj leti govoril predsednik Juncker in vem, da je to vprašanje, ki ga je komisija obravnavala. Zanima me, če lahko ocenite vaše dosežke in poveste, kakšni ukrepi so potrebni, zato da bi zagotovili pošteno delujoč enotni trg in da bi zagotovili, da bodo imeli naši državljani enak dostop do enak neke kakovosti blaga, ne glede na to, kje živijo. Na to drugo vprašanje v zvezi z GDPR zanima me, kako pripravljeni smo reševati eh, posledice neurejenega Brexita eh, v okviru GDPR. Hvala, gospa Barli. Lepo zdrav in dobrodošli, lepo vas je spet videti eh, tukaj ne boste presenečeni, eh, da vam želim dati priložnost, da se vrnete k vprašanju vladavine prava. Več eh, bi želela slišati o tem. Hvalezna sem že za vaše informacije. Dejali ste, ste da, za, eh, da ne gre zgolj za pravosodno vprašanje, ampak gre za politično vprašanje. To morda ni bilo najbolj jasno, ko smo imeli intervjuje z Ursula von der Leyen. Vzajemno zaupanje je pomembno in morda se lahko dotaknete posledic tega vprašanja za e-dokaze. Hvala, gospod Lagodinski. So much, um... Najlepša hvala. Hvala, gospod predsednik. Gospa komisarka, zelo smo veseli, da govorimo o vladavini prava, ampak sam sem želel izpostaviti naslednje. Na eni strani govorimo o vladavini prava, na drugi strani pa govorimo o e-dokazih in digitalnih vprašanjih. O tem je treba razmišljati skupaj. Če si pogledamo situacijo na področju e-dokazov sedaj, vidimo, da obstajajo hude kršitve vladavine prava tam. Poglejmo si en primer. Postopek za e-dokaze, ki ga predlagate, bi pomenil, da bi avtomatsko omogočali dostop do e-dokazov drugim državam. V primeru naloga v prijetju pa imamo situacije, eh, v katerih ne moremo sodelovati z državami članicami v Evropskem uniji, zato ker ne spoštujejo standardov na področju vladavine prava. Kako boste te eh, neuronovešenosti odpravili pri e-dokazih? Trenutno vse ne deluje tako, kot bi moralo. Težava je tudi klasifikacija podatkov, to je nekaj novega in nekaj, kar je popolnoma drugačno kot pri drugih instrumentih, ki jih imamo. Gre za drugačno obravnavo vladavine prava v digitalni dobi. Na to eh, sporazum med Evropsko unijo in ZDA. Kako boste eh, rešili to in kako boste obravnavali kršitve GDPR, zlasti 6. člena in 6. Eh, člena? 48. člena. Kako torej združiti vladavino prava in digitalno vprašanje? Naj se odzovem na besede kolegov iz skrajne desnice. Imamo jasne standarde na področju vladavine prava. Ne moremo govoriti o vladavini prava kot o abstraktnem standardu. Poglejte si sodbe sodišča Evropske unije. No, gospoda, niti ne zanima, kaj eh, govorim. Preberite si sodbe, gre za jasne standarde, ne smete se obnašati kot da je vladavina prava nek abstrakten koncept. Hvala, gospa Trukaro. Najlepša hvala, gospod predsednik. Lepo zdrav, komisarka. Najprej bi se vam rada zahvalila za vso vaše eh, delo tekom tega mandata. Hvala za vašo zavezanost k vladavini prava v zvezi z mojo državo Romunijo. Številni Romuni in Romunke so vam hvaležni za vaše stališče. Rada bi omenila tudi, da resnično upam, da bo nov mehanizem za vladino prava vsaj tako močan kot CVM za vse države članice. Potrebujemo jasne kriterije. Romunije ne skrbi CVM, ki nam je preprečil članstvo v Schengenu, ampak politična nestabilnost in eh, številni napadi na vladavino prava in to izvaja eh, koalicija, ki je v vladi. Na to vprašanje. Najprej pristop Evropske unije k Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Imamo kakšne nove podatke, nekaj časa je že minilo od eh, sodbe sodišča Evropske unije iz leta 2014, v kateri fazi smo sedaj. Drugo vprašanje pa se nanaša na okviru GDPR. Včeraj je komisija sprejela poročilo na tem področju, poročilo, ki obravnava delovanje te nove zakonodaje v zadnjem letu. V Romuniji imamo situacijo, v kateri se ta zakonodaja zlorablja in posega se v določene svoboščine. Rada bi izpostavila dvoje. Nacionalne oblasti so eh, uporabile GDPR zato, da bi prisilile preiskovalne novinarje v razkritje njihovih virov. Drugič,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 Eh, prej ste govorili o tem, kako eh, poteka postopek proti Polski. No, komisija ve, da v določenih državah eh, članicah velja zakonodaja, ki preprečuje uporabo simbolov preteklih totalitarnih režimov. Pravite, da na tem področju ima vsaka država svoj pristop in upošteva svojo zgodovino, vendar pa uh, mislim, da to, kar pravite, ni sprejemljivo. Tu se uh, vse režime enači s fašizmom in uh, eh, tu enostavno ne gre. Če pravite, da s pravosodjem na polskem ni nič narobe, to zbuja interes, ampak uh, mislim, da bi komisija morala eh, obravnavati tudi protikomunistično zakonodajo v tej državi. Eh, Ukrajina je naprimer prepovedala komunistično stranko, je to sprejemljivo? Mislim, da gre tu za precejšnje svetohlinstvo. Obstaja program eh, Evrope za državljane, ki ga podpiramo, ampak na človekove pravice se sklicujemo pogosto samo takrat, kadar želimo spodbujati določene interese in vmešavate se v zadeve posameznih držav, kadar je to v vašem interesu. E, torej tu v nekaterih primerjih prihaja do jasnega antikomunizma, ki je nesprejemljiv in zahtevamo ostavitev vsega protikomunističnega pregona. Najlepša hvala. Gospa Črčeva. Kar se tiče Bolgarije, je Evropska komisija izpostavila obsežno korupcijo. Korupcija pa se še slabša na vkljub priporočilom Beneške komisije, tožilstvo v Bolgariji ni neodvisno, sledi političnim smernicam. Ali imate kakšna priporočila v zvezi s tem? Še nekaj bi rada povedala. V Bolgariji je pred kratkim prišlo do hekerskega napada na podatke o državljanih eh, v davčnem uradu. Na milijone državljanov je bilo prizadetih, kdo menite je odgovoren za vrzeli v informacijski varnosti v neki državi. In a bo ta vrzel informacijski eh, varnosti eh, rešila vprašanje državljanov,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 Veliko je bilo govora o vladavini prava, o različnih eh, načelih, ampak brez eh, pravih podrobnosti. Vse skupaj je bilo zelo profesionalno povedano in zelo politično. Včas, vsakič, ko zastavimo vprašanje o eh, kršitvah vladavine prava, mi povedo, da je imenovanje sodnikov v moji državi na polskem politizirano. Imamo svet, ki imenuje nove sodnike kako eh, se to naredi v Nemčiji. Imamo pet sodišč, kjer to naredi neka komisija. Eh, deloma so to tudi ministri, ki se odločajo. Na polskem sodnike imenujejo eh, drugi sodniki, v Nemčiji ministri, pa to ni politizirano. Ali lahko govorite v podrobnosti, gospa komisarka, in se odzovete na te stvari. Veliko govorimo tako nasplošno, ampak dobro bi bilo, da uporabimo ustrezne eh, argumente. Je bo zelo te? Ah, gospa Kanko. Se upravičujem, uporabila sem napačni mikrofon, tudi sama se prvič oglašam in sem eh, nova poslanka v Evropskem parlamentu. Najprej bi se rada zahvalila komisarki Jurovi, s katero sem že sodelovala na področju pravic žensk oziroma človekovih pravic. Moje vprašanje je kratko in jedrnato. Verjetno ni preprosto sodelovati z vsemi državami članicami na področju eh, spoštovanja pravic žensk. Zanima me, kakšne so vaše izkušnje pri tem izzivu. Kako pristopajo države članice k reševanju te problematike in kaj lahko naredimo na evropski ravni? Kakšni so vaši nasveti tisti osebi, ki bo prevzela vaš eh, položaj? kako zagotoviti dobro sodelovanje z vsemi, zato da bi se borili proti diskriminaciji eh, proti ženskam, kar je pereča tema. Hvala. No, ni bilo težko napovedati, gospa komisarka, da boste dobili veliko vprašanj eh, tako starih poslancev, kot tudi novo izvoljenih poslancev in poslank. Eh, razprava je naelektrena, sedaj pa je beseda spet eh, vaša. Upam, da se boste potrudili in eh, vprašanjem namenili odgovore. Seveda je vedno mogoče posredovati tudi pisna vprašanja eh, za specifične teme. Hvala. Izvolite. Hvala, no to je tudi dobra možnost zame, ker se ne bom vnašala, kot da vem eh, vse. Na vsa vprašanja eh, ne morem odgovoriti, na nekatera lahko odgovorimo v pisni obliki. V nekaterih primerjih gre za pravna vprašanja, ker je formulacija izjemno pomembna in eh, upam, da bo lahko odbor zbral tista vprašanja, na katera ne bom uspela odgovoriti. Posredujte mi jih in odgovorili bomo. Začela bom na koncu. Vprašanje je spola. Sprejeli smo strategijo, ki je pokrila več prioritet, eh, napredka pa ni ravno veliko, nažalost. Nažalost, moram priznati, da nekateri kazalniki, naprimer eh, zaposlitev, eh, vrzel v plači, enaka zastopanost, tukaj je napredka malo. Evropskem parlamentu smo prišli 36 odstotkov na 40 odstotkov žensk. Nekaj napredka je. Kakšen je moj nasvet ženskam, politikom? Theresa May je včeraj v britanskem parlamentu dejala, da bodi, bodite kar ste. Nisem najbolj originalna, tako da bi kar ponovila njene besede naj odpravim eh, dvome. Ko sem rekla, da je vladavina prava abstraktna stvar, sem to mislila z dveh vidikov. Prvič, vladavine prava ne moremo kar tako meriti, naprimer tako kot to počnemo pri fiskalni politiki, ko merimo eh, javne dolgove, kot je se to ni mogoče. Drugič, verjemite mi, to ni preprosta stvar stvar in verjetno se tega številni zavedate. Ni težko pojasniti državljanom, ki niso pravniki, ki niso študirali ustavnega prava, ki eh, ne sledijo tem zadevam, zakaj je to tako pomembna stvar, zakaj je to načelo tako pomembno. Zakaj je pomembno, da zmagovalec po volitvah eh, ne prevzame nadzora nad vsem? Na tem temelji naša demokratična družba in paradoksalno je to, da sama nisem uspela pojasniti tega vsem v svoji komunikaciji. Bolje se moramo odrezati, kar se tega tiče. Komunikacija je eno od osnovnih načel naše demokratične družbe. rade imam sporna vprašanja, ne postavljam se na eno ali drugo eh, stran, pač odgovarjam eh, tako, kot lahko v omejenem času. Ukvarjamo se tudi z vprašanji identitete. In eh, pri določenih stvarih ne moremo sprejemati kompromisov. Z veseljem sem tukaj in odgovarjam tudi na neprijetno vprašanje. Gospa Rajntke je zastavila vprašanje. v zvezi z vladovino prava in eh, v zvezi s proračunom. Upam, da bo to potrjeno. Predlog povezave med vladovino prava in proračunom je konkreten predlog, postopek je uravnotežen in mislim, da bo to sprejeto v zakonodajnem postopku. Istanbulska konvencija in pa vprašanje o nasilju v družini in nasilju nad ženskami in eh, otroki. Pozvali smo vse države članice, da bodo ratificirale Istanbulsko konvencijo in pripričani smo bili, da se bo Evropska unija pridružila konvenciji v okviru eh, pristojnosti Evropske unije. Ne eno, ne drugo se ni zgodilo, to pač ni zgodba o uspehu. Pošteno povedano, sem poskušala narediti vse, kar sem lahko, da bi se to zgodilo. Je pa eh, članstvo pri, eh, oziroma podpis konvencije suverena odločitev vsake države članice. Nekaterim državam članicam sem poskušala pojasniti, zakaj je Istanbulska konvencija eh, zelo uporaben zakonodajni akt. Brez Istanbulske konvencije v prihodnosti bi bilo morda uh, pametno razmisliti o specifičnih zakonodajnih aktih, ki bi se nanašali na posebne oblike kaznjivih dejanj. Tudi gospa eh, predsednica, nova predsednica komisije je dejala, da bi rada nekaj naredila v tej smeri. Ampak veste, kako občutljivo je eh, to vprašanje eh, materialnega kazenskega prava. Vedno obstaja nek boj, če lahko temu tako rečem, med Evropsko unijo in državami članicami eh, na temo tega, eh, kakšno zakonodajo naj sprejmemo na ravni Evropske unije. Ampak mislim, da eh, bi morali predlagati novo zakonodajo, ker Istanbulska konvencija ne bo imela tako preproste prihodnosti. Na to pregled stanja na področju pravosodja. Pokrila bom tudi CVM in uh, primerjalne standarde. Uh, Imamo več instrumentov, ki nam omogočajo obravnavo držav članic in situacijo v držav članicah. Imamo sedmi člen, eh, sedmi člen to je eh, izhod v sili, ko prihaja do kršitev eh, vladavine prava v neki držav članici. Imamo tudi pregled stanja na področju pravosodja, nekateri ste zastavili vprašanje v zvezi s tem. Po mojem mnenju je to zelo učinkovit uporaben instrument, ki omogoča obravnavo učinkovitosti, hitrosti in nekaterih drugih podobnih merljivih kazalnikov, pa tudi bolj vsebinskih kazalnikov, naprimer neodvisnost eh, pravosodja in kakovost pravosodja. To poviša eh, pritisk eh, vsako leto nekaterim pravosodnim ministrstvom, zato ker je percepcija takšnih stvari vedno zelo občutljiva stvar. Vidimo povezavo med nizkim zaupanjem ljudi v pravosodje in pravosodje napadi politikov na pravosodje. Ko je zaupanje na nizki ravni, potem te nič ne stane, ko napadeš eh, pravosodje, ker bodo ljudje eh, s tabo in temu smo pričali v številnih državah članicah. Nekateri deli družbe v nekaterih državah eh, pogosto napadajo pravosodje. In mislim, da moramo na to paziti. Nadaljevali bomo s pregledom eh, stanja na področju pravosodja, radi bi dodali nekatere nove poglavje, zlasti v zvezi s kazenskim pravom. Tretji sistem so priporočila za posamezne države članice. Zakaj? To je ukrep v povezavi z gospodarstvom, ampak seveda ima delujoče pravosodje ogromen učinek na stanje na področju gospodarstva v zadevni državi članici. Prilagali smo tudi letni pregled stanja na področju vladine prava, na to imamo CVM v dveh državah, v Romuniji in Bolgariji. Lahko zgolj ponovim besede Jean-Claude Junckerja. S CVM-om je treba končati. Če boste državi članici eh, dokončali reforme in sledili eh, priporočilom. To je seveda zelo intenzivno delo. Eh, komisija sodeluje z zadevnima državama članicami. Večkrat smo se pogovarjali s toživci in eh, s pravosodnimi ministrstvi o tem, kako lahko komisija pomaga. Oktober leta 2019 je še nekaj časa stran, tako lahko zgolj ponovim to izjavo Jean-Claude Junckerja. Bomo videli, kako se bo vse skupaj končalo. Včasih eh, ljudje pravijo, da gre za diskriminacijo zoper Romunijo in Bolgarijo, ampak to je bil mehanizem, ki je eh, bil del pristopnih eh, pogajanj. Potreben je bil določen napredek v skupnem interesu obeh držav in komisije. Na to vprašanje vzajemnega zaupanja. To je prav tako povezano z vladavino prava imamo več instrumentov, ki so s tem povezani, naprimer eh, nalog v prijetju, pa tudi eh, e-dokazi. Ko smo se pogovarjali o e-dokazih v svetu, smo vedno govorili o dveh temah. Spoštovanje temeljih pravic, eh, pravic oseb, katerih osebni podatki so morda uporabljeni v preiskavi, na to sodelovanje podjetja IKT v neki drugi državi članici. Pošteno povedano, mi ni všeč, eh, všeč kako vse skupaj deluje sedaj. Sedaj eh, prosimo takšno podjetje, da zagotovi podatke in eh, sami se odločijo o tem. Vse je odvisno od tega, če njihov direktor dobro spi ali ne. Ampak takšen proces ni zanesljiv. Zelo smo bili previdni, kar se tiče temeljnih pravic ta mehanizem lahko, zgolj, eh, lahko deluje zgolj, če temelji na vzajemnem zaupanju, kar ne velja vedno, ker so bile razprave precej burne. Na to ZDA in sporazum med Evropsko unijo in ZDA. Slišim, da naj bi. Eh, ZDA izbrale nekatere države. Ne, Evropska unija je prostor, kjer bomo zagotavljali enake standarde, ampak na tem moramo trdo delati. Sedaj skačem iz ene teme k drugi, te, eh, k drugi temi, zato ker čutim vibracije tu na moji desni. Ne, ne, ne, kar, kar, kar naprej, kar nadaljujete. Ne, resno, koliko časa imam? No, šli smo onkraj predvidenega časa, to je jasno, ampak opravičili se bomo. Eh, tistim, ki bodo predstavili naslednjo točko. In govorili bomo točno o pregledu stanja na področju pravosodja, tako da je to, to, to ali tako povezano. No, naj torej nadaljujem. Vzajemno eh, zaupanje in eh, instrumenti v okviru sporazuma. Sodišče Evropske unije je jasno razsodilo in dejalo, da moramo visoke standarde zagotavljati posod, zato moramo resno jemati te sklepe in države članice morajo narediti več. Končni dogovor med Evropsko unijo eh, in ZDA o e-zasebnosti in o Cloud Actu Eh, mislim, da je bila gospa Inetvel tista, ki je želela, da sodišče Evropske unije razpravlja o tem. Eh, to je pravno vprašanje, to je treba narediti, ampak nismo še v tej fazi. O CVM-u sem že govorila. Pridržanje in vprašanje enakosti gospa Pagazorun Todua. Malce bom morala še vaditi to ime. I, I covered uh, this, uh, this to, to some extent. To sem deloma že omenila. Temeljne pravice in pridržanje, to je zelo široka tema. Večinoma je na strani držav članic, da izpolnijo zahteve, ki jih eh, je predložilo sodišče o človekovih pravicah. Pogovarjamo se o pogojih eh, za pridržanje in o alternativnih eh, kaznih. Predlagala sem ministrom za pravosodje eh, više uporabo sredstev, ne vemo, kje sredstva ostanejo. Pravijo, da ni ravno priljubljeno vlagati v zapore, bolje je vlagati v šole in bolnišnice, to razumem, ker sem bila tudi sama v nacionalni politiki, ampak določene standarde je treba pač spoštovati. Imamo eh, možnost za eh, uporabo sredstev Evropske unije na tem področju, tako da bomo zagotovili delojoče instrumente za vzajemno zaupanje. Na to je dokazi in eh, izmenjava podatkov. Imamo tri instrumente, ki jih uporabljamo v kazenskem pravu vzajemna pravna pomoč, ko eh, sodnik prosi za sodelovanje, v povprečju traja 10 mesecev, da dobijo odgovor. Ko uporabijo eh, evropski nalog o preiskavi, to traja 100 dni. Zagotavljamo sistem, ki spoštuje temeljne pravice, pravice osumljencev, prič in vseh eh, v eh, postopku. Zagotavljamo instrumente, ki bodo v kritičnih trenutkih omogočili organom pregona, da eh, e-dokaze pridobijo v sedmih urah oziroma v eh, desetih dnevih. To je revolucija. Biti moramo zelo previdni, kar se tiče temeljnih pravic in toliko ob strani. Komisija je potrebovala toliko časa za ta predlog, na tem smo delali več kot dve leti. Eh, vse skupaj smo pri, predstavili februarja lani, predvsej pozno, ampak želeli smo zagotoviti dobro ravnoteže. Še vedno smo uh, se pripravljeni pogajati za boljše varovalke, za bolj aktivno sodelovanje držav članic, ki izvajajo pravila, kakorkoli že, ampak eh, to je treba doseči. Gospa Insir, Agencija za temeljne pravice, zločini na podlagi spolne usmerjenosti, spremamo ukrepe, prek Agencije za temeljne pravice zbiramo podatke. Uvedli smo tudi postopek zagotavljanja kršitev zoper več eh, držav članic zaradi pomankanja izvajanja eh, pravil, kar se tiče boja proti sovraštvu, rasizmu in ksenofobiji. ali eh, razmišljamo o zaščiti drugih eh, skupin državljanov, zaenkrat ne, morda bo naslednja komisija o tem eh, razmišljala. Direktiva o boju proti neenakosti. No, kot sem dejala, moramo ponovno poskusiti. Oktober je naslednja priložnost, kako sodelujemo z OECD in z drugimi organizacijami, kar se tiče boja proti pranju denarja. No, imamo projektno skupino za finančno ukrepanje, to je ta ključni organ. Smo se pa odločili, da bomo naredili še več v Evropski uniji in tudi to, to tudi počnemo prek zakonodaje in prek eh, pravilnega izvajanja zakonodaje. Izvajanja četrte in pete direktive o boju proti branju denarja. Potrebujemo ukrepe na terenu. Kako je mogoče da je bilo v obdobju sedmih let opranih več kot 200 milijard evrov eh, v Danske Bank v Estoniji. Kako je to mogoče? Obstajajo pravila v eh, matični banki, v eh, hčerinski banki in tako naprej. Ampak vseeno se je to zgodilo. Kako? Kako je to mogoče? Pridobiti moramo odgovore na ta vprašanja in eh, nekaj odgovorov smo oblikovali. Gre za konkretne ukrepe, ki jih najdemo v eh, poročilu, eh, ki ga je komisija objavila včeraj. Gre za trende, gre za anonimne transakcije, gre za državljanstvo, ki ga lahko kupite, gre za tvegane valute in tako naprej. Čaka nas še precej več tega. Ja. Se pravičujem, vedno imamo premalo časa tukaj v odboru Libe, tako da vas eh, prosim, da pridete do konca. Izvolite. No, vzamite si še dve minuti. <laughs> so... Digitalni akt, no ne vem, kaj načrtujejo, seveda imam sama svojo vizijo, ampak nočem eh, vaš, vas eh, zmesti glede na to, da Vera Jurova ne ve, kaj bo naredila v prihodnosti in kaj bo počela v prihodnosti, tako da je vse odvisno od eh, GD Connect. Gospod Zdehovski, gre za pol uh, milijarde funtov v uh, Združenem kraljestvu, uh, preiskave še tečejo, ampak tako nizka kazen uh, kaže, kako kako jasno smo potrebovali eh, pravila. Za Cambridge Analytico smo morali uporabiti pravila pred GDPR in takšen je rezultat. Horizontalna direktiva, nasilje v družini, to sem omenila, dvojni standardi kakovosti blaga. To je pomembna zgodba za politiko na področju potrošnikov in s tem je treba nadaljevati. Imamo zakonodajo, ki prepoveduje dvojno kakovost eh, proizvodov, razen če za to obstaja legitimen razlog, naprimer nacionalni tehnični standardi za proizvode, ki se razlikujejo od države do države. To je pač treba upoštevati. Komisija je pripravila metodologijo za testiranje hrane, prehrambenih izdelkov. Nacionalnim inšpekcijam smo dali 200 eh, milijonov evrov za eh, testiranje, podali smo tudi pravno mnenje, ki pravi, da je to nepoštena praksa in da lahko to sankcionirajo. Sedaj pa je to odvisno od inšpekcij držav članic. Pogovarjali smo se eh, s proizvajalci, s prstom sem pokazala v zadnjih mesecih na določene blagovne znamke. Intenzivno smo se pogovarjali eh, z druženjem področju eh, različnih izdelkov, z različnimi blagovnimi znamkami, potrudili smo se, ampak sedaj je vse odvisno od eh, nacionalnih inšpekcijskih služb. Od eh, januarja leta 2020 eh, bomo imeli novo zakonodajo glede takšnih potrošniških inšpekcij, ki lahko vzpostavijo skupne mreže in preizkujejo takšne primere. Mislim, da morajo to narediti. Toliko. Hvala. We thank you. We appreciate that. We really appreciate Hvala, gospa komisarka. Res uh, cenimo vaš trud. Vsi se zavedamo tudi časovnih omejitev, no, ampak vedno obstaja tudi možnost za pisne odgovore. Vesel sem, da smo podaljšali to točko. No, tiste, ki ste zastavljali vprašanje v zvezi z eh, pravosodnim sodelovanjem in nalogom za e-prijetje, o tem bomo lahko razpravljali tudi pri naslednji točki in sicer gre za pregled stanja na področju pravosodja v Evropski uniji za leto 2019. Eh, več komisarjev pa bomo gostili septembra v odboru, k nam bo prišel Franz Timmermans 4. in 5. septembra, komisar Avromopoulos, ki je pristojen za notranje zadeve, pa bo k nam prišel 12. septembra. Sedaj pa pregled stanja na področju pravosodja. Gospa komisarka, želimo vam lepo poletje. Uh, uh, that was tough, but anyway. No Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Predvidenih je 45 minut. Ne vem, če lahko to razpravo skrajšamo, da bomo imeli še nekaj časa za točko zatem. Kaj ti še nekaj nas čaka na dnevnem redu? Začenjamo z pregledom stanja na področju pravosodja. Tisti, ki ne poznate tega inštrumenta, to je primerljivo informacijsko orodje, ki ponuja podatke o številnih indikatorjih. Gre za oceno kakovosti, neodvisnosti in pa učinkovitosti sodnih sistemov po država članicah Evropske unije. Glavni parametri so naslednji: neodvisnost, kakovost in učinkovitost pravosodnega sistema. Pregled stanja se izvaja do leta, od leta 2013. V letu 2019 smo sprejeli nekaj dodatnih kazalnikov. Eh, sporočilo o krepitvi pravne države v Uniji je bilo sprejeto aprila 2019 pregled stanja pravosodja je bil tam uh, identificiran kot uh, del orodja Evropske unije za krepitev pravne države, za spodbujanje pravosodnih reform in pa standardov pravne države. Skrbi nas odpravljanje med, eh, vzajemnega zaupanja in vzajemnega prepoznavanja. To je nekaj, kar je zapisano tudi v pogodbi o delovanju Evropske unije. In zato se nam zdi pomembno, da imamo pred poletnim premorom razpravo o tem inštrumentu. Na voljo vam je tudi dokument. Dokument je na voljo na policah pred vhodom. Eh, z nami je gospod Bell, ki bo predstavil pregled stanja pravosodja. Hvala lepa, spoštovani poslanci, hvala za povabilo. Danes bom predstavil eh, pregled stanja na področju pravosodja Evropske unije za leto 2019. Letni pregled preučuje različne indikatorje, s pomočjo katerih ocenjujemo kakovost, neodvisnost in pa učinkovitost pravosodnih sistemov. Pregled stanja je bil objavljen let eh, je bil objavljen aprila, to je sedmo poročilo. Eh, ta pregled stanja se je razvil v pomembno orodje pri zagotavljanju pravne države pravkar smo slišali komisarko Jurovo, ki je govorila o tem, kako namerava um, komisija okrepiti ta skupek orodi za zagotavljanje pravne države. To je komisija predstavila tudi v svojem sporočilu prejšnji teden. Um, gre tudi za nadaljni razvoj in krepitev pregleda stanja. K temu se bom vrnil kasneje. Od prvega poročila leta 2013 se je pregled stanja že močno razvil. Napredek je bil dosežen tudi zaradi prispevkov vašega odbora in prispevkov Evropskega parlamenta na splošno. Parlament je sprejel tri resolucije o pregledu stanja v, zadnjem, eh, v zadnjih nekaj letih. Ta pregled stanja naj bi državam članicam pomagal izboljšati učinkovito svojih pravosodnih sistemov. Naj vas spomnim na to, da pregled stanja ne predstavlja lestvice, ampak želi predstaviti informacije, ki so pomembne za oceno delovanja pravosodnih sistemov. To bi pravzaprav naj uh, sprožilo na kakšen razmislek o razlogih, ki se skrivajo za rezultati. Primerjalni pregled uh, je zato dopolnjen z poglobljeno oceno po posamični državi. To pripravimo v bilateralnih dialogih z nacionalnimi organi in drugimi deležniki v kontekstu evropskega semestra. Na ta način lahko upoštevamo specifičnosti pravnih sistemov in ozadje v državah članicah. Neodvisnost, kakovost in učinkovitost so najpomembnejši pomembnejši elementi učinkovitega pravosodnega sistema. To je pomembno za zagotavljanje pravnega sistema. Učinkoviti pravosodni sistemi so bistvenega pomena tudi za izvajanje evropske zakonodaje. Nacionalna sodišča delujejo kot evropska sodišča, ko izvajajo evropsko pravo. Učinkovit Ti pravosodni sistem ima pomemben vpliv tudi na naložbeni in poslovni kontekst v državah članicah. To je bistvenega pomena za gospodarsko rast. Iz teh razlogov Eh, se pregled močno povezuje z eh, evropskim semestrom, kajti imamo specifična priporočila za države in pa poročila po posameznih državah. Kot je komisija povedala v sporočilu prejšnji teden, bo pregled stanja povezan eh, tudi z letnimi poročili o pravni državi, ki jih bo pripravljala komisija. V sedmem pregledu stanja smo lahko tekom let zabeležili določene trende. Letošnji rezultati so mešani, um, prišlo je do relativnih izboljšav na področju kakovosti in učinkovitosti pravosodnih sistemov v nekaterih državah. Nažalost pa uh, so, se je stanje v nekaterih državah članicah poslabšalo. Um, v nekaterih državah državljani in podjetja negativno ocenjujejo neodvisnost sodišč v njihovi državi. In to je zaskrbljujoče. Ampak začel bom z pozitivnimi trendi. V osmih letih smo opazili pozitiven trend na področju učinkovitosti sodišč. V številnih državah članicah se je trajanje sodnih postopkov v civilnih um, in um, gospodarskih zadevah um, torej se je čas trajanja postopkov zmanjšal. Eh, to velja tudi za administrativne postopke v nekaterih državah. Nekatere države so pomembno znižale obseg zaostankov med leti 2010 in 2017, recimo Slovaška, Slovenija in Hrvaška. Eh, Slovaška, Hrvaška in Slovenija. Eh, Hrvaška je svoje zaostanke znižala za 30 odstotkov, Slovenija v Sloveniji pa za 70 odstotkov. Um, za 15 odstotkov se je zaostanek znižal v Italiji v administrativnih postopkih od leta 2010, ampak tukaj še vedno ostajajo izzivi. Predvsem, ko gre za primere pred višjim sodiščem. Poleg učinkovitosti eh, smo ocenjevali tudi kakovost pravosodnih sistemov. Številne države članice poročajo organom o poteku sodnih postopkov. Uh, izboljšal se je tudi spletni dostop do sodb, predvsem, ko gre za objavo sodb, ki so bile sprejete na, na najvišji stopni. 19 držav članic je um, tako objavilo, uh, so objavili vse administrativne, civilne in pa uh, gospodarske sodbe Države članice so povečale svoje proračune za pravosodje, Irska, Finska in Latvija, recimo. Uh, pregled stanja je sedaj prinesel tudi nekatere novosti, uh, Eh, prvič imamo pregled eh, ukrepov višjih sodišč za izboljšanje kakovosti sodb. Številne države imajo sedaj mehanizme za posnitev sodb in pa zavezo, da uporabijo preprost in kratek in jedrnat jezik pri objavi sodb. Sodni sistemi upoštevajo tudi potrebe posebnih skupin uh, oseb, recimo otrok imamo pa tudi novo razpredelnico, kjer so predstavljene glavne kategorije izdatkov vlade v zvezi za sodišči. To je pomembno, kajte razumeti moramo, da tukaj izdatki niso samo strošek, ampak so tudi investicija, če so dobro usmerjeni sedaj pa novosti na področju poglavja o neodvisnosti. Prvič smo predstavili pregled organov, ki sodelujejo pri disciplinskih postopkih proti, sod, proti sodnikom. Sodniki morajo vedeti, da lahko svoje sodbe objavljajo brez političnih pritiskov. Komisija je v zvezi s tem začela eh, postopek ugotavljanja kršitev proti Polski, zato da bi se izognili strukturnim političnim vplivom na sodnike. Komisija je eh, prejšnji teden objavila utemeljeno mnenje v zvezi s tem. Tam je zastavila rok za polske oblasti eh, za odpravo teh napak. Pregled stanja za Polsko vsebuje določene eh, edinstvene elemente v Evropski uniji. Eh, no, to me privede do preostalih izzivov v zvezi z pregledom stanja. Prvič, da članice morajo narediti več za to, da bi odpravila sodne zaostanke. Eh, skrajšati je treba trajanje postopkov, to velja predvsem. Uh, za države, ki se tudi v evropskem semestru soočajo z velikim izzivom. 9. julija je komisija izdala priporočila Hrvaški, Italiji, Cipru, Mačarski, Malti, Portugalski in pa Slovaški. Torej gre za posebna uh, priporočila glede izboljšave pravosodnih sistemov. Prav tako eh, potrebujemo uh, ukrepe na področju dostopa do spletnih orodij, uh, tako da bodo državljani lažje spremljali postopek sodnih postopkov na spletu. Potem tretjič, neodvisnost sodnikov je še vedno problem v nekaterih državah članicah. priporočila za posamične države, za tri države, se osredotoča ravno na to vprašanje neodvisnosti sodnikov. Če si ogledamo pregled stanja za leto 2019, ugotovimo, da je politični pritisk na sodnike glavni vzrok za to, da državljani in podjetja ugotavljajo pomankljivosti na področju neodvisnosti sodnih sistemov. Ehm, državljani neodvisnost sodnih sistemov ocenjujejo kot pomankljivo zaradi vplivanja politike na sodstvo. Tu je treba zagotoviti nekaj več pravne gotovosti. Komisarka Jurova je že dopoldan poudarila naslednje. Če sodni sistem ne deluje dobro v eni državi članici, Vpliv tega čutimo po celotni Evropski uniji, kajti odvisni smo od vzajemnega zaupanja. Sodbe sodišča ene države so, so prepoznane posod po Evropski uniji, zato ne bi smeli dvomiti v neodvisnost teh sodb. In zato moramo združiti naša prizadevanja, okrepiti moramo pravno državo in okrepiti neodvisnost sodstva posod po Evropski uniji. Komisija je zato prejšnji teden sprejela svoje. Eh, sprejela novo sporočilo o pravni državi. V sporočilu je komisija napovedala tudi nadaljni razvoj in izboljšavo pregleda stanja pravosodja. Razširili bomo obseg pregleda, recimo tudi za um, kazenske postopke. Seveda pričakujemo podporo odbora in pa parlamenta pri tem. Hvala, gospod Bel, hvala za vašo predstavitev. To je seveda povezano z dolgo razpravo, ki smo jo pravkar imeli z pristojno komisarko gospod Jurovo. Verjetno bodo ponovljeni določeni pomisleki, ki smo jih slišali že v prvem delu razprave. Gospod Stehovski. Hvala. Kakor veste, sem eh, specialista za metodologijo pregleda. Za pregled stanja pravosodja. No, kolegom se zahvaljujem za upravljeno delo, veliko je bilo doseženega, ampak še vedno mi manjka uh, mi manjka številne informacije za različne države. Prav tako se sprašujem, kako lahko primerjamo recimo sisteme Francije in eh, Češke, kako lahko primerjamo kakovost uh, pravosodja v posameznih državah. Toliko stvari, recimo v Češki republiki, še vedno ne deluje dobro in živimo v 21. stoletju. Poglejte, koliko držav ima že digitalizacijo sodstva, koliko držav digitalizira predstavitev rezultatov sodišč. Ja, to je pravzaprav problematično. Imamo veliko številk, lahko si jih ogledamo, ampak ne moremo na podlagi tega ugotoviti, kdo je dober in kdo je slab. Časoma je prišlo do številnih sprememb metodologije, ampak še vedno nimamo metodologije, ki bi nam omogočila primerjavo posamičnih nacionalnih sistemov. No, kar se pa tiče neodvisnosti in kakovosti sodišč. No, mediji veliko pišejo o tem, ampak še vedno ne moremo povedati veliko o kakovosti samih sodišč. in pa še politični vpliv. Eh, no, mi imamo premijeja, ki ima hud, eh, hudo nasprotje interesov, eh, proti njemu poteka kazenska preiskava, ampak on je še vedno na svojem položaju. Kaj naj potem rečemo o pravosodju v Češki republiki? Ko pa naš premijer stalno kritizira delo policije, delo sodstva, spremenil je ministra oziroma zamenjal je ministra za pravosodje. Kaj ti bivši minister je podpiral načelo neodvisnosti preiskav? Tudi to ni zapisano v tem pregledu stanja. Opravičujem se, da sem tako dolg, ampak Zdi se mi škoda, da upravljate toliko dela, za delo sem vam hvaležen, ampak žal se mi zdi, da rezultati ne služijo ničemor. Opravičujem se, da sem tako neposreden. Prosim, spomnimo se na to, da zamujamo in da nas čaka še ena točka. No, seveda so vsi prispevki dobrodošli. Ampak naj se spomnimo, da smo ta pregled stanja dobili ravno zaradi tega, ker je to naš odbor zahteva od komisije, ko je bila za te zadeve še pristojna Vivian Redding. Ja, seveda obstajajo velike razlike med 28 državami članicami, ampak sedaj imamo vsaj to primerjalno orodje za analizo In s tem želimo poskrbeti za nekaj več objektivnosti, želimo pokazati, kje so razlike in kako lahko uh, zgledimo razlike ter poskrbimo za skupne standarde glede kakovosti in neodvisnosti. Gospod Kinič je naslednja. <clears throat> Hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se predstavnikom komisije za predstavitev. Seveda je dobro, da imamo podatke in da lahko primerjamo podatke med seboj ter da na podlage tega eh, bolje razumemo stanje glede učinkovitosti in kakovosti eh, sodstva v državah članicah. Imam pa vprašanje v zvezi z neodvisnostjo sodnih oblasti. Vemo, da je to občutljivo in kompleksno vprašanje. Zato sprašujem naslednje. V kolikšni meri lahko ta pregled stanja prispeva k zagotavljanju neodvisnosti sodnih organov v državah članicah? Pa še eno bolj specifično vprašanje imam v zvezi z podatki o pranju denarja. V zvezi s tem je bila upravljena analiza v pregledu stanja, ampak jaz imam za komisijo naslednje vprašanje. Eh, no, uh, ali ima komisija kakšne podatke o skupnem trajanju postopkov v vseh državah članicah, vključno z fazo obtožbe. Mislim, da bi morali imeti ustrezne podatke v zvezi s tem. Ali bo komisija vključila te podatke v naslednjo poročilo o pregledu stanja? za zelene. Hvala lepa, hvala lepa za vašo predstavitev. Imam dve kratki vprašanji. Vesela sem predlogov za krepitev sistema, ampak sprašujemo se, ali so kazalniki, ki so nam na voljo sedaj, dovolj za to, da lahko merimo kakovost eh, pravne države. Dobro, ponekod so kvantitativni, merimo trajanje postopkov in tako naprej. Ali pa so kazalniki omejeni na opis eh, sod, postopkov, no, ampak če se, ogledamo, če se želimo ogledati, um, neodvisnost in kakovost, moramo vse skupaj preu, moramo preučiti, kako se skupaj deluje v praksi. Ali bi bilo možno vključiti še kakšne druge kazalnike v pregled stanja in ali bi lahko izboljšali uporabo samega pregleda stanja. Sedaj je to povezano z evropskim semestrom, morda bi lahko vse skupaj povezali tudi z vprašanje financiranja. Vem, da obstaja uredba naj pogledam, kako se imenuje. Sicer gre za uredbo, ki je obtičala v svetu in parlamentu in je povezana z financiranjem. Ko bo ta uredba sprejeta, bi morali na, podla na podlagi pregleda stanja um, to povezati za pogoji financiranja. Gospa Fan uh, eh, Infeld. Uh, hvala. Ja, sem že napredovala iz Alde v Renew in dobila sem celo nekaj časa za govor. Hvala komisiji za predstavitev in za pripravo letnega poročila. Vesela sem, da ste rekli, da se je stanje nekoliko izboljšalo zaradi spodbude Evropskega parlamenta. No, to je eufemizem. Mi smo bili vedno kritični. Mislim, da je pregled stanja bistvenega pomena pri ustvarjanju kulture pravne države v Evropski uniji. No, ampak če si ogledam poročilo, ki smo ga pravkar eh, dobili, se mi zdi, da so moje kritike še vedno upravičene metodologija še vedno ni dovolj dobra, še vedno se preveč zanašamo na prispevke držav članic samih in njihovih vlad. Pravzaprav eh, nacionalni organi prispevajo k poročilu, ki bi najkritično obravnaval njihove sisteme. No. Eh, potem omenili ste Polsko, rekli ste, da ja, tukaj obstaja nekaj pomislekov. Tudi to se mi zdi eh, premila izjava. Eh, vem, da smo imeli v prejšnjem letu pomisleke glede pravne države v Mačarski, Romuniji in Bolgariji. Ampak pri pregledu stanja so se te države odlično odrezale, tako da obstaja velika verzel med vašim poročilo in pa realnostjo, realnostjo, ki jo, kot jo domnevamo ne samo mi, ampak tudi državljani. Če govorite o potrebi po zaupanju v pravni sistem, potem potrebujemo poročilo, ki bo um, prikazalo dejansko stanje v državah članicah. Tako da prosim, odmaknite se od te vaše metode, Nehajte se zanašati na vlade nacionalnih držav in oprite se na druge vire. Kajti to ni samo letno poročilo, ampak je to tudi podlaga za evropski semester in to bi naj sedaj uporabili tudi za mehanizem pogojevanja. To je noro. To pomeni, da bo to poročilo služilo kot osnova za sodbo o tem, ali države članice spoštujejo standarde ali ne in ali so kvalificirane za sredstva ali ne, to nima smisla. Cenim vse delo in dober namen, ampak to preprosto ni dovolj dobro. Razumem tudi to, da to ni vaša izbira, to je politična izbira komisije kot političnega kolegija, kaj ti ne želijo razjeziti držav članic. Ali se motim? In ali nismo potem upravičeno zaskrbljeni, ko vidimo, da je svet nominiral ne samo predsednico komisije, ampak tudi druge komisarje in svet tudi aktivno posega v izbiro listnic. Pravzaprav je škoda, da o tem razpravljamo v tako malo številni zasedbi. Prosim, da predsednik to ponovno uvrsti na dnevni red. Morali bi govoriti ne samo o rezultatih pregleda stanja, ampak tudi o metodologiji. In komisijo moramo pozvati naj spremeni metodologijo za poročilo naslednje leto. No Hvala lepa. Imamo še kak komentar? Izvolite na kratko da nam ostane čas še za odgovore. Potem pa bomo šli na naslednjo točko. No, želel bi se odzvati na to, kar je povedala gospa Intfeld. Prebral sem oceno Francije in Eh, gospa Infeld povdarja, da ne moremo zaupati poročilom uradnikov iz držav članic. Mislim pa, da je to ne, neutemeljena obtožba, to sem želel jasno povedati. Gospa Infeld, samo deset sekund. Eh, no, sama eh, imam zelo rada vodilo, zaupanje je dobro, ampak nadzor je boljši mislim, da moramo imeti preverjanje in odgovornost, ker je to bistvo eh, demokracije, ne pa slepo zaupanje v katerikoli državni aparat. Najlepša hvala, zdaj pa če nihče več ne želi besede, dajmo besedo zopet gospodu Belu za odgovore in zaključne pripombe. Hvala, gospod predsednik. Morda se je dobro ponovno spomniti, kaj ta pregled stanja je in kaj ni. Pregled stanja prinaša primerjalen pregled delovanja nacionalnih pravosodnih sistemov in naj bi pomagal Evropski uniji in državam članicam oceniti učinek reform pravosodja. Vsebuje elemente za oceno kakovosti, neodvisnosti in učinkovitosti nacionalnih pravosodnih sistemov In na ta način je s pomočjo pregleda stanja enostavneje prepoznati eh, pozitivne spremembe, pomankljivosti ter nekako spremljati doseženi napredek, pa tudi izzive, ki ostajajo. Gre pravzaprav za poziv državam članicam in eh, deležnikom, da eh, preučijo te rezultate in razmislijo o tem, kakšni so razlogi za te rezultate. Na ta način pa eh, lahko prispevamo tudi k prepoznavanju najboljših praks in izmenjavi najboljših praks med državami članicami in njihovimi sodnimi sistemi. Če pregled stanja kaže slabe rezultate, to vedno terja bolj poglobljeno analizo razlogov, zakaj je tako. Torej, ni se mogoče nikoli eh, zanašati izključno na številke iz pregleda stanja potrebno je izvesti poglobljeno analizo razlogov, zakaj so številke take. Ta ocena posameznih držav poteka v kontekstu evropskega semestra v dialogu z nacionalnimi organi in deležniki v državi članici, eh, s predstavniki pravosodja in to potem vodi v bolj poglobljeno analizo stanja zadevnega pravosodnega sistema. V tej specifični oceni so upoštevane posebnosti posameznega sistema ter kontekst, v katerem se stvari dogajajo v posamezni državi. V okviru evropskega semestra lahko tako komisija predlaga svetu, da spreme specifična priporočila za posamezne države glede izboljšav pravosodnega sistema. In kot sem omenil, je svet na predlog komisije letos sprejel specifična priporočila za sedem držav članic. Izraženi so bili tudi določeni pomisleki glede delovanja pravosodnega sistema v vrsti drugih držav članic. No, zastavljeno mi je bilo vprašanje, ali je ta odbor oziroma parlament podpiral delo pri pregledu stanja. No, tu se lahko sklicujem na resolucijo, ki jo je sprejel Evropski parlament 29. maja lani in sicer v zvezi s pregledom stanja pravosodja za leto 2017. Sam bi rekel, da ta resolucija prinaša podporo, pa tudi priporočila za izboljšave, za katere smo vedno odprti. Pregled stanja pravosodja je urodje, ki se vse čas razvija in si prizadevamo za eh, izboljšave. To je posem jasno. In menimo, da pri tem lahko računamo tudi na konstruktivno podporo parlamenta. Zastavljeno je bilo vprašanje o pranju denarja in o trajanju postopkov na tem področju. Prvič je tokrat pregled stanja se lotil tudi te, tega zelo pomembnega področja. Eh, v 19. točki poročila je podrobno pojasnjeno, kaj smo dejansko merili na tem področju. Gre za trajanje sodnih primerov na prvi stopni. In tu vidite kar velike razlike med tem, kako dolgo trajajo postopki v državah. Rečeno, tuk, kot rečeno, tukaj prvič zbiramo te podatke o trajanju postopkov na področju pranja denarja in to naj bi služilo kot poziv državam članicam, da razmislijo o delovanju njihovih pravosodnih postopkov na področju pranja denarja. In nekakor ni izključeno, da ne bomo uh, tega nadgradili v naslednji različici pregleda stanja. Še zadnji kratek komentar glede merjenja kakovosti sodb. Sodišč držav članic seveda je to zelo zahteven izziv, ocenjevanje ni enostavno. E, pristop pri pregledu stanja je tak, da zagotovimo primerljive podatke glede elementov, ki nasplošno veljajo kot nekaj, kar pozitivno vpliva na kakovost sodb. Če pri, navedem primer, naprimer količina denarja, ki eh, je država v svojem proračunu nameni za pravosodni denar. To je, naprimer, pomemben dejavnik, ki vpliva na kakovost sod. To je objektivna številka, ki je primerljiva in to je nekaj, kar pregledujemo v okviru pregleda stanja, eh, kar naj bi služilo kot podlaga za nadaljne razprave in razmisle o tem, kako izboljšati delovanje pravosodja. Najlepša hvala, gospod Bel, hvala za vaše delo, za dokument in hvala za razpravo. Vsekakor je to uh, koristno orodje. In dejansko je bil ta dokument pripravljen na podlagi zahtev odbora Libe pred eh, leti, ko je pravzaprav stopila v veljavo Lizbonska pogodba takrat smo to zahtevali in zagotovili ste, da imamo na voljo ta instrument. E, in zlasti bi morali biti tega veseli tisti, ki jih zanima primerjave pravosodnih sistemov. Za tiste, ki jih to zanima ljubiteljsko, pa tudi za tiste člane odbora, ki eh, se s tem ukvarjajo. Zdaj pa gremo kar takoj naprej. Hvala lepa še enkrat. Ostaja nam namreč še ena točka in sicer gre za predstavitev kampanj, parlamentarna kampanja Sveta Evrope za odpravo pripora otrok v kontekstu preseljevanja. Gospod Pierre Lanfrides, ki je splošni poročevalec, te parlamentarne kampanje in član parlamentarne skupščine Sveta Evrope bo podal to predstavitev. Gre pa za to, da bi ustavili uporabo pripora za otroke v kontekstu priseljevanja in da bi zagotovili alternativne rešitve, ki bi bile bolj v korist otrok. Evropski parlament je v svoji resoluciji maja 2018 o zaščiti otrok v kontekstu preseljevanja dejal, da bi morala komisija sprožiti postopke kršitev zoper države članice v eh, primeru sistematične uporabe pripora za priseljence, eh, tako odrasle kot otroke. Eh, in to je tudi razlog, zakaj smo povabili gospoda Frideza kot splošnega pročevalca te kampanje, ki poteka v parlamentarni skupščini Sveta Evrope, eh, da eh, nam poda to predstavitev. So naši sosedje v Štrasburu, imate besedo, dobrodošli. Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje, veliko čast mi je, da sem danes tu med vami. Velika čast je to, ker sem švicar in nimam pogosto priložnosti, da pridem v Evropski parlament. Kakšen je torej kontekst te kampanje? Gre za nekaj, kar se je začelo pred približno petimi leti znotraj sveta Evrope. Uh, v zelo specifičnem kontekstu. Eh, takrat je potekala eh, vojna v Siriji, ogromno ljudi je bilo na poti v Evropo, spomnimo se teh dramatičnih trenutkov in med temi priseljenci je bilo tudi veliko otrokov, veliko otrok, otrok brez spremstva eh, in številni so izginili brez sledu. In, Veliko težav so doživljali te ljudi. Aprila 2015 so poslanci eh, sprožili to kampanjo, sprejeta je bila resolucija, eh, ki eh, pravi, da ni skladno s koristjo otroka, da se ga pripre ali da se ga loči od staršev uh, gre za uh, pripor, ki ni povezan s kaznjivimi dejanji, ampak z enostavno s tem, ali ima ustrezne dokumente, ali ima spremstvo. Uh, torej, to je opre, uh, omejeno na kontekst preseljevanja. Eh, otroci bi se morali igrati, učiti, biti ljubljeni in osebe, ki eh, se izrečajo kot mladoletniki, bi morali biti obravnavane kot mladoletniki, razen če se, izka, dokle se ne izkaže drugače, ker je to bistveno za njihovo eh, prihodnost. Uh, Eh, potrebno je torej prilagoditi določene ukrepe potrebam otrok in države članice sveta Evrope eh, so želele sprijeti alternativne ukrepe eh, ki nis, niso podobni pripor oziroma ki niso pripor za to vrstne situacije. Priseljenski otroci s spremstvom ali brez so dejansko najbolj ranljiva skupina med vsemi priseljenci in njihove razmere hitro postanejo dramatične. Ključni element te kampanje je bila tudi izpostavitev vseh zdravstvenih težav, ki so povezane s tem kontekstom. Sam sem zdravnik, tako da sem zelo občutljiv za taka vprašanja. Pridržanje lahko ima resne posledice za zdravje in razvoj otrok, eh, kajti eh, Pridržanje je povsem v nasprotju s cilji, za katere se prizadevamo, zato ga želimo odpraviti. Eh, posledice so bile zelo resne, prišlo je celo do poskusov samopoškodovanja, poskusov samomorov. Eh, sam sem eh, videl otroke, ki so res trpeli zaradi depresije, ki so imeli ureznine, tako da stvari so resne. Eh, temu se pridružuje še anksioznost, eh, nespečnost, psihološke težave, posttraumatski stres, eh, inkontinenca, prebavne težave in nič od tega ni, ne gre imati zlahka. Eh, otroci pogosto potem tudi izgubijo določene pravice, naprimer pravice do, pravico do združevanja eh, družin. Potrebujejo eh, spremstvo, varstvo nekoga, ki bo za nje poskrbel. Eh, poleg tega eh, jim v primeru pridržanja grozi zloraba ali malomarnost, pogosto pa so bili že tekom potovanja izpostavljeni nasilju. Eh, v Grčiji, eh, kjer so naš kjer so živeli uh, otroci, eh, sicer v dobrih okoljih, sem videl tudi 13-letno deklico, ki je bila noseča kot posledica posilstva. Uh, skratka, Svet Evrope je želel uh, povečati ozaveščenost glede teh uh, težav. Uh, in eh, prispevati k razvoju zakonodaje. Izvedli smo torej preiskavo tega, kakšne so prakse, zlasti v državah, ki niso članice Evropske unije, pa tudi v Evropski uniji. Tudi tu smo opravili določeno delo, ki ga verjetno poznate. Uh, Eh, pripravili smo neke vrste vodnik za eh, parlamentarce in za druge o tem, kakšne bi bile idealne razmere, kajti marsikaj se dogaja v kontekstu pridržanja. V okviru te kampanje smo obiskali eh, številne kraje in institucije, kjer sprijemajo take otroke. Obiskali smo naprimer begunsko taborišče v Alžiriji. Tam uh, je šlo zlasti za sirce v bližini uh, uh, sirske meje, ampak v Jordani, ki so bili pravzaprav pomešani s prebivalstvom, tako da tam ni bilo večjih težav. Uh, videli smo tranzitne domove v Avstriji, na Mačarskem. Uh, kjer so bile pogosto zadeve precej komplicirane, uh, Obiskali pa smo tudi določene ustanove v državah članicah, kjer so imeli zelo dobre prakse, kar zadeva obravnavo otrok brez spremstva. Eh, Tam so imeli naprimer eh, res ukrepe prilagojene vsakemu otroku posebej, eh, predvideni so bili specifični ukrepi eh, naprimer na področju razvoja, izobraževanja, združevanja družin in tako dalje. Podobno bili smo, smo bili tudi na Cipru in predlagal bi vam, da si skupaj ogledamo center v Švici, ki lahko velja za vzor odličnosti. Najlepša hvala, gospod uh, Frides. Bom uh, nadaljeval, samo video bi pokazal prej. Tri torej video si bomo pogledali. Video, which... Eh, rečeno mi je bilo, da bo video prikazan samo v angleščini se upravičujem tistim, ki boste ostali brez tolmačenja, torej v angleščini.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 uh, I'm working like, let me say, four years now. All these four years, I was experiencing that some of them, they even go far, chill to Bern to find uh, clubs where they play fa- basketball, volleyball. من میخوام سپورت پولونی را کنم به خاطرش که در افغانستان اونمو کلتور ماست دیگه دیگه اونمو را بسیار دوست دارم دیگه غیر از اون سپورت های دیگه را انجام دادیم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 Et ce qui m'a frappé, c'est que le plus jeune enfant avait 6 ans. Tisto, kar je name naredilo največji vtis, je to, da so bili najmlajši otroci stari samo šest let. In ko vidite te razmere, veste, da bodo ti otroci ostali v naših državah. Zato je v našem interesu, da jim zagotovimo prihodnost, da zagotovimo, da se naučijo jezika, da se izobrazijo, da hodijo v šolo z drugimi lokalnimi otroci in da eh, dejansko sprejmemo ukrepe, da vsak otrok reši, najde rešitev eh, zase. Vemo, da so gospodarske razmere v Grčiji nekoliko drugačne, eh, ampak tudi ti otroci bi lahko našli pot v druge države in tam našli svojo prihodnost. No, Zdaj pa bi spregovoril še o ocenjevanju starosti, kar je ključnega pomena. Eh, kajti če ste mladoletni, vas ne moremo obravnavati kot odraslega. Zakonodaja je povsem drugačna, mladoletniki so deležni eh, povsem drugačne zaščite kot odrasli in v nekaterih državah se ocena starosti izvaja na zelo eh, naključne načine, kadar otroci nimajo dokumentov. Eh, kadar so prišli iz držav v vojni, prestali dolgo pot, nimajo vseh dokumentov, ki bi jih potrebovali. To je posem logično. In pogosto se spodbija njihove trditve o starosti. Kako torej starost oceniti? Obstajajo nekatere eh, metode, ki eh, eh temelijo na eh, rentgenskih posnetkih, kjer se oceni starost kosti, eh, ampak eh, to določi okvir nekje treh let, se pravi med 14 in 17, naprimer. E, eh, tako da to ne da e, dejansko točnih podatkov, tako da e, lahko prive, privedejo tudi do e, stigmatizacije. Torej, v primeru, da pride do dvomov, je potrebno izvesti določene ukrepe, to smo predvideli v naši resoluciji. In eh, tu uh, smo predvideli določene postopke. Podobno pa velja tudi za nasilje in zlorabe otrok, uh, ki so jim ti pogosti podvrženi. Uh, otrokom je potrebno zagotoviti uh, skrbnika ali varuha, uh, ki zagovarja njegove interese. Eh, za zaključek govorimo o otrocih, ki niso zagrešili nobenega kaznivega dejanja. Njihova glavna naloga je ta, da so otroci. Eh, določitev starosti mora biti taka, da je v korist otroku in eh, kadar obstajajo kakršne koli druge alternativne možnosti, se ne sme posegati po priporu. Če pa se že uporabi pripor, mora biti ta eh, čim bolj omejen in sorazmeren. Torej, eh, že leta se ukvarjamo s tem, tudi vi to spremljate in želel bi, da bi to tudi za vas bila prednostna naloga. Za zaključek bom prebral besedilo vašega odbora z leta 2017, ki pravzaprav povzema vse eh, Eh, hitro prepoznavanje in identifikacija prišlekov, ustrezna obravnava otrok, eh, ki vključuje psihološko in zdravstveno oskrbo, preprečevanje upravnega pripora otrok, eh, če se uporablja pripor, mora biti ta čim krajši, hitra vzpostavitev sistema skrbništva, preventivni Uh, ukrepi. Tisto, pa, kar pa me skrbi, je direktiva o vračanju, na kateri delate in zdi se, da uh, v novi različici direktive uh, obstaja možnost pridržanja otrok do treh mesecev. Pravica do varnosti je temeljna pravica, še toliko bolj, ko gre za otroke. Najlepša hvala, hvala gospod Frides, hvala za predstavitev kampanje in da ste nas opozorili na to tematiko, ki je res izredno občutljiva, ne samo v razpravah, ampak tudi, ko gre za uh, vse resolucije, ki smo jih sprejeli tekom migranske krize. Tako, zdaj imamo nekaj časa za razpravo. Včeraj smo uh, tolmače prosili za podaljšek, za nekaj dodatnih minut, za kar smo se jim zahvalili. Presegli smo uh, Eh, naš čas in očitno bomo morali podobno narediti tudi danes, kajti samo 8 minut nam je ostalo do konca, kar nekaj vas je prosilo za besedo, tako da prosim, da ste vsi kratki in jedrnati, da ne bomo izčrpali tolmačev, kot smo jih včeraj. do 12.30 imamo čas, sem mislil, da samo do 12. pravi predsednik. Torej nam bomo imeli dovolj časa, da lahko vsi podate svoje komentarje. Najprej gospa Kiniči. Najlepša hvala. Hvala, gospod eh, predsednik, in hvala gospodu Fridezu za predstavitev kampanje proti eh, administrativnemu pridržanju otrok. Eh, Vem, da nimamo veliko časa, ampak to je tema, ki je za me zelo zanimiva in veliko svojega življenja, delovnega življenja sem posvetila eh, delu z mladostniki. Bila sem sodnica eh, v preteklosti, preden sem prišla v parlament. V prejšnjem mandatu pa sem vodila horizontalno skupino za pravice otrok in tam smo se veliko ukvarjali z vsemi oblikami zaščite mladoletnikov. V zadnjem mandatu pa smo se veliko ukvarjali tudi z otroki imigranti in eh, obravnavali smo številne vprašanja, na katera opozarjate vi, tudi eh, s pridržanjem. Predsednik je omenjal resolucijo Evropskega parlamenta iz marca 2018 o otrokih migrantih in naša horizontalna skupina je k tej resoluciji bistveno prispevala. Vprašanje pridržanja oziroma pripora uh, otrok zgolj zato, ker imajo status priseljencev, uh, je. Eh, vključeno tudi v formular, ki ga je pripravila komisarka Jurova. Sama prihajam z Sicilije, eh, kjer eh, smo imeli zelo neposredno opravka s priseljenskimi vprašanji. Pri nas imamo zdaj v veljavi specifično zakonodajo o tem, eh, kako zagotoviti pomoč mladoletnim migrantom, ki pridejo na naše ozemlje absolutno zavračamo njihovo eh, pridržanje, pripor. Eh, bila sem sodnica, kot rečeno, in vem, kakšne so lahko posledice pridržanja priseljenskih otrok ali drugih otrok, ki niso zagrešili kaznjivih dejanj. Vedno je potrebno iskati alternative, kajti to vrstno pridržanje je absolutno nespremljivo tega smo se torej lotili v naši državi, pa tudi v tem parlamentu, ampak tisto, kar dejansko potrebujemo, so specifični ukrepi za pomoč mladoletnikom, ki prispejo v naše države kot eh, migranti. Eh, upozorili ste na to, da je potrebno določiti starost otroka za to, da se mu zagotovi ustrezna zaščita, ki je primerna za njegovo starost. Prav tako je potrebno ugotoviti, ali so bili otroci podvrženi zlorabi ali nasilju oziroma trgovini z ljudmi ter jim v tem primeru zagotoviti ustrezno fizično pa tudi psihološko podporo, ki bo primerna glede na njihove razmere. Pa tudi vrsta drugih ukrepov je potrebnih, ustrezna nastanitev, pomoč. Potrebno je zagotoviti tudi socialno integracijo za te otroke. Video, ki ste ga pokazali, je bil odličen in zelo dobro je pokazal, kakšno podporo bi dejansko morali zagotoviti migranskim otrokom. Žal nimam veliko časa, ampak res gre za temo, ki me zelo zanima. Torej, eh, bi imela za vas samo eno vprašanje da bi zagotovili ustrezno podporo tem otrokom. Katere sinergije bi po vašem mnenju Evropski parlament ter svet e, Evrope in njegova parlamentarna skupščina lahko izkoristila za to, da bi uresničili ta cilj, da bi prišli e, oziroma da bi opustili e, pripor in omogočili ustrezno podporo tem otrokom. Najlepša hvala, gospa Infeld. Najlepša hvala, gospod predsednik in gospod. Najlepša hvala, gospod eh, Frider, za vaš obisk. Predlagam, da isto predstavitev podate tudi v svetu. Vprašanje pridržanja otrok je ena od ključnih tem, ki preprečuje dogovor o azilu. No, ena od tem. To je stvar, ki blokira pet dosijev, ki so že bili dogovorjeni. Države članice so. Eh, obsedene s pridržanjem ljudi, tudi pridržanjem otrok. Seveda kritiziramo grozne eh, pogoje, v katerih se znajdejo ljudje v ZDA, ampak pozabljamo, da so tudi v Evropi otroci pridržani. Ne zgolj mladoletniki brez spremstva, ampak tudi mladoletniki s spremstvom. A boste, če bodo starši pridržani, pridržali tudi otroke ali boste ločili otroke, kar je prav tako traumatično. Mislim, da ne smemo biti tako obsedeni s pridržanjem eh, ljudi, ne glede na to, kdo so. To mora biti izhod v sili, ampak eh, nacionalne vlade uporabljajo možnost pridržanja v okviru azilne zakonodaje, zato da tudi kriminalce pridržijo. Pogosto brez pravosodnih postopkov gre za upravne postopke, ki stečejo in na to se odloči, da bodo ljudje pridržani, tudi otroci. Sama sem bila eh, poročevalka za eh, direktivo o eh, pogojih za pridržanje, kjer smo s takratnim predsedstvom dosegli bolj ali manj spremljiv kompromis. Kadarkoli se spreme odločitev za pridržanje otroka, mora to potrditi tudi sodnik in potrditi, da je to v najboljšem interesu otroka. Imamo konvencijo eh, Združenih narodov, v katero državne oblasti prav tako dvomijo. Predlagali smo tudi, da vsak otrok eh, takoj dobi pravnega zastopnika, ne zgolj eh, skrbnika, ampak pravnega zastopnika, ki bo lahko sodeloval še preden bo sprejeta odločitev o pridržanju in zagotovil ustrezen nadzor. Rada bi se navezala na to, kar smo ravno kar slišali. Ta parlament je večkrat glasoval in to z veliko večino, od leve do desne, tudi LS je zato eh, glasovala, da je treba prepovedati pridržanje otrok. Kljub temu, da smo naredili korak, v smeri sveta, smo s tem eh, že sprejeli velik kompromis. In nespremljivo je, da si želijo države članice neomenih možnosti za pridržanje otrok. To pomeni, da eh, smo nič kaj boljši kot Trumpova administracija. Hvala in upam, da boste te informacije delili tudi z državami članicami. Trik. Hvala. Gospa eh, Strik, najlepša hvala. Hvala gospod Frides za te informacije. Veseli me, da je eh, tukaj v eh, Evropskem parlamentu nekdani kolega. Tudi sama sem bila eh, članica parlamentarne skupščine do pred enim mesecem in sama sem v odboru Libe nastopila leta 2012, govorila sem o izgubljenih življenjih v sredozemlju, vi pa govorite o pridržanih eh, otrokih in upam, da bomo lahko še okrepili sodelovanje med obema parlamentarnima skupščinama. Vesela sem te predstavitve kampanje, ker mislim, da odraža ta logični pristop tudi na globalni ravni. Pridržanje otrok je vedno škodljivo za otroke, ni v njihovem najboljšem interesu. Morda bi lahko z vami delila nekaj izkušenj iz parlamentarne skupščine svet eh, Evrope, eh, odbor ministrov, se je na koncu odločil, da pripravi svežen eh, priporočil za pravila za pridržanje imigrantov. Podobno velja za pravila, ki veljajo za zapore, ampak to velja zgolj za obsojene osebe. Gradili so torej na tem, ampak šlo je zgolj zato, da se prepreči imigrantom, da pobegnejo, eh, oziroma zapornikom, da pobegnejo. Eh, v tem primeru pa potrebujemo drugačna pravila, ki manj posegajo v pravila eh, oziroma pravice imigrantov. Veliko napredka smo dosegli in zgolj na koncu je v teh pogajanjih posredovala Evropska komisija, dejala, da govori v imenu držav članic in pozvala k razvodenitvi standardov. Črtati so želeli vse postopkovne varovalke v priporočilih, črtati so želeli načelo, da eh, otroci ne bodo pridržani, da eh, nosečnice ne bodo pridržane in rezultat je bil eh, naslednji. Večina držav članic sveta Evrope je držav članic Evropske unije, sedaj so pogajanja zamrznjena, čakamo na pogajanja o eh, direktivi o eh, spretju in o vračanju. To je škandalozno zaradi več razlogov. Prvič, zato, ker eh, menim, da boste vi šli dlje kot svet Evrope. Svet Evrope lahko zagotavlja zgolj minimalne standarde za 47 članic eh, sveta Evrope. Evropska unija pa lahko gre dlje, imamo listino o temeljnih pravicah, ki jo moramo upoštevati. Neverjetno je, da lahko eh, Evropska unija razvodni standarde sveta Evrope. Ne članice Evropske unije so odvisne od teh eh, norm tudi v našem interesu je, v našem interesu, interesu Evropske unije, da te države, ne članice Evropske unije, povečajo standarde za pridržanje. Sama sem tam zastopala PACE, ampak pripričana sem, da Evropski parlament ni sodeloval pri pripravi stališča Evropske komisije. To je za nas problematično. No, naj končam povedati želim, da podpiram to kampanjo. Upam, da bomo to upoštevali tudi pri trenutnih pogajanjih eh, o eh, direktivi o vračanju in o sprejemnih eh, pogojih. Naj se navežem tudi na to, kar smo sprejeli prejšnji teden. Pridržanje otrok nikoli ni v njihovem najboljšem interesu, kot je dela gospa Inetfeld in upam, da Eh, bo to vplivalo tudi na končni rezultat eh, pogajanj in na stališče Evropskega parlamenta v zvezi z direktivo o vračanju. Kolegi in kolegice, prosim, upoštevajte čas, še nekaj kolegov eh, mora dobiti besedo. Načeloma naj bi sejo končali do 12. ure, hvaležni smo tolmačem za podaljšanje, ampak pošteno moram povedati, da bi se sam naj ob 12. uri in 15 minut srešal, srečal eh, z litovskim eh, ministrom za eh, pravosodje. Sedaj pa gospod Mađir. Najlepša hvala, gospod predsednik. Obljubljam, da bom kratek in drnat. In hvala vam, Pierre, za vaš prispevek za vse te informacije. Ko se ozremo onkraj Atlantika in eh, si pogledamo, kaj se dogaja na ameriško-mehiški eh, meji, eh, vidimo, kaj se dogaja imigrantom, tudi mladoletnikom brez spremstva. 30. augusta leta 2018 ste na švicarskem radiju govorili o psiholoških travmah, ki jih preživljajo mladoletniki brez spremstva v taboriščih, ki so pridržani. A, ah, se vam zdi, da bi morali v svetu Evrope, Evropskem parlamentu in v komisiji eh, podvojiti napor, potrojiti sredstva in eh, narediti konec pridržanju eh, otrok na naši celini. To mora biti naše moralno stališče tudi vizavi ZDA in njihove obravnave otrok. Osredotočamo se na otroke, to je pomembno. Ne smemo pozabiti, Eh, niti na 19 ali pa 20 letnike, ki poznajo samo travmo in nevarnost in niso imeli priložnosti, da odrašč. Odrastejo kot uh, otroci, tudi njih moramo podpreti. Gospa Izalima, Izalima, če se bo ta seznam še podaljševal, bom tudi sam v državah, tako da bodite, prosim, uh, kratki. Kratka bom, ne bom ponavljala vsega, kar je že bilo slišano. Jasno je da je to zelo pomembna problematika in rada bi se vam zahvalila za to predstavitev. Hvala, da obravnavamo to temo danes. Imam dve vprašanji. Prvič, zanima me, če imamo poročila o posameznih specifičnih državah in o njihovi obravnavi te problematike. Zanima me tudi, kako izkoristiti vse te dobre zglede. Izpostavili ste tri ali obstajajo še drugi. Kako jih razširjati? Hvala. To je vse. Madam Brikmont. Gospod Brikmont. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, hvala, gospod eh, Frides. Eh, naša skupina popolnoma podpira vašo kampanjo. Hvala. Gre za ozaveščanje, ampak narediti moramo korak dlje ne bom imenovala vseh držav članic, ampak v Belgiji in v Franciji, naprimer v Belgiji, so se odločili, da bodo otroci eh, pridržani blizu Zaventema, eh, pogoji eh, so tam grozni, na vkljub eh, obsodbam, na vkljub eh, sodišču za človekove pravice, na vkljub eh, smernicam države članice še vedno pridržujejo otroke. Kako torej okrepiti to kampanjo, kako zagotoviti dodatne ukrepe, lahko povežemo to kampanjo z drugim kampanjami, naprimer v Belgiji, da ne bi smeli pridržati nobenega otroka, Eh, s tem se bom navezala tudi na besede drugih kolegov in kolegic. To zadeva eh, tudi eh, sam svet in pa države članice. Hvala. Gospa Kenko. Um, yeah, ja, uh, Najlepša hvala. Povedala bi naslednje. Veliko smo slišali o pogojih, v katerih so otroci pridržani. Ampak ne slišimo pa veliko o odgovornosti držav, iz katerih ljudje prihajajo. Mi lahko naredimo vse, kar lahko, lahko pomagamo otrokom ampak iz dneva v dan poslušamo o istih eh, problemih. Govorim o tem, kaj se v teh državah ne dogaja, kar eh, voditelji teh držav ne počnejo. Veliko žrtev je, naprimer, deklic tudi na evropskem ozemlju. Tudi to je treba upoštevati. Upoštevati je treba eh, ljudi v vseh različnih situacijah. Podpreti moramo te ljudi. Je pa res, da nimamo prave evropske migranske politike in to je treba razrešiti. Najlepša hvala. Gospod Frede, sedaj pa je beseda vaša. Ne, še kdo? No, se upravičujem. Potem pa bodite prosim kratki verschrikkelijke humanitaire situatie en bijzonder. Najlepša hvala. Izpostaviti je treba otroke, ki pridejo v Evropo zaradi nezakonitih migracij. Sem uh, oče dveh uh, sinov. Uh, pred leti smo videli uh, podobe mladega Ilana, ki je umrl na obali. Bojim se, da bo nezakonitih migracij še vedno več, če ne bomo imeli represivnih eh, ukrepov. Sam nisem podpornik eh, pridržanja eh, ljudi, ampak če na stežaj odpremo vrata zakonitih migracij, potem bomo še v slabši situaciji. Poglejmo, kaj se dogaja v Belgiji. Vedno več je mladoletnikov brez spremstva, ki prihajajo v Evropo morda razumemo njihove eh, razloge, želijo vsem, ampak eh, naprimer načelo združevanja družin pomeni, da ohranjamo stalen tok eh, migracij. Že po definiciji bi morali izključiti pridržanje, pravite. Ampak menite, da bomo na ta način odpravili takšne nezakonite migrante, mladoletnike, ravno nasprotno. No, najprej bi se odzval na eh, zadnja dva prispevka, ki sta malce drugačna. Kar se tiče eh, držav izvora, ja, jasno, moramo nekaj narediti tukaj, ampak gre eh, za to, da imamo naprimer države, kjer divja vojna, države, kjer vladajo diktatori. Ne moremo razrešiti vsega. Poskušamo se pač prilagoditi na situacijo in izboljšati stanje. Ampak, če bi se Eh, sirski diktator naprimer pravilno obnašal, imeli manj težav. Eh, druga težava so podnebne spremembe, vedno več ljudi bo šlo na pot, eh, na to demografski razvoj. V Afriki imamo eno milijardo prebivalcev, leta 2050. Bo prebivalstvo 2 milijardi ali več, ljudje bodo poskušali preživeti na takšne in drugačne načine. Že po definiciji je ta migracija vedno nezakonita, zato ker, si, eh, ker se poskušajo ljudje eh, rešiti. Eh, bežijo pred vojno, pred revščino, pred različnimi oblikami nevarnosti in tako naprej. Moja država, Švica, je imela v 19. stoletju veliko migracij zaradi takratnih zgodovinskih razlogov. Vsega ne moremo razrešiti, ampak pomembno je, da se obnašamo korektno in človeško. Gre za eh, otroka, naprimer, in otroka je treba zaščititi. Če slabo obravnavate eh, ljudi, ki prihajajo eh, k vam, imamo na to tudi terorizem in druge oblike neuključenosti v družbo. Te zadeve je treba reševati. Dotik dotikal se bom različnih tem, gospa Kiniči, eh, sinergija med Evropskim parlamentom in svetom Evrope, seveda, na tem moramo delati, ampak naši dve skupščini sta eh, različni. Sopračujem kolegom iz eh, sveta Evrope oziroma tistim, ki so bili tam pred kratkim in gospa Strik, ki je bila odlična članica sveta Evrope. Mi smo na nek način kljub ki se bori za to, da bi povečali standarde na področju eh, človekovih pravic, eh, demokracije in vladavine prava. Ampak eh, ne moremo pa narediti vsega. Vi pa ste skupščina, ki sprejema odločitve, ki sprejema zakonodajo. Vaša vloga je, da postanete zagon, gonilo. Na vas je ta odgovornost. Mi predlagamo določene zadeve vladam, državam, ampak ni vse tako jasno. Gre za smernice svet Evrope gre vse do Azije, nekatere države so hitrejše kot druge pri izvajanju takšnih eh, priporočil, vaša vloga pa je jasna. Nekdo je zastavil vprašanje v zvezi s tem, eh, kakšno je stanje v različnih državah. No, eh, svet Evrope je pripravil poročilo. Predlagam, da ljudje postijo svoje informacije sekretarijatu in uh, to lahko na to eh, dobite. Svet Evrope lahko zagotovi takšno poročilo brez težav. Eh, leta 2017 je eh, bilo pripravljeno tudi poročilo o stanju v Evropske unije. Vse države so opisane. Tudi Švica, kjer so pridržani otroci med 15 in 18 letom, nimamo samih dobrih zgledov dobri zgledi. No, eh, mi v svetu Evrope želimo nadaljevati s to kampanjo, zato da bi lahko dejansko obiskali države, obiskali parlamentarce, obiskali te dobre zglede. Eh, prav tako lahko vaš sekretarat stopi v stik z našim sekretaratom v eh, svetu Evrope in lahko organiziramo skupne obiske, naprimer ta center Barek v Švici in tam lahko vidimo, kako lahko z drugačno logiko naredimo eh, več korakov naprej. Rad bi vseeno še enkrat naštel alternative pri držanju. Kratek bom. Naprimer, eh, razne namestitvene strukture, eh, družine, ki lahko spremejo otroka. Ljudje so korektni in otroci so predmet pravilne obravnave. Lahko imamo, naprimer, malce širše zasnovano obliko skrbništva, tako kot bo rekel. In to je precej ceneje kot pa zapori. In s tem eh, spoštujemo eh, ljudi in jih vključimo v družbo. Lahko imamo odprte ali pa polodprte eh, centre. V Ziriku, v Švici imamo takšen odprt center, ljudje morajo biti tam zvečer ali pa če je pripravljena kakšna posebna zadeva, drugače pa je to odprt eh, center. Ali pa naprimer eh, redno preverjanje, ko eh, morajo obiskati nek, nek tak center, lahko to naredimo prek regij, lahko imamo sledenje posamezniku in s tem lahko zagotovimo, pomoč eh, takšnemu posamezniku, takšnemu otroku. Lahko imamo, naprimer, eh, sistem socialnih delavcev, ki ostanejo v stiku eh, z otrokom prek skrbništva in tako naprej. Pri tem spoštujemo njihove pravice, vse skupaj je učinkovito, otrok vidi, da ga razumejo, ne bo pobegnil, ne bo se skril in tako lahko naredimo korak naprej če bi imeli denar, bi lahko zgodovili nek še, nekakšen uh, jamstveni sistem, ampak to so drugačne stvari. Ali pa naprimer uh, eh, elektronski nadzor prek uh, elektronskih instrumentov. Vse to deluje in vse to je mal problematično kot pridržanje. Na to, kar se tiče uh, pridržanja majhnih otrok skupaj s starši. Če otrok vidi, da starši trpijo, da so brez moči, eh, to hudo vpliva na eh, njih in eh, tudi oni na to čutijo posledice. Nisem tukaj, da bi kritiziral, ampak najslabšo situacijo sem videl, da na uh, meji med Srbijo in Mačarsko. Tam je bilo veliko uh, ograj, veliko bodeče žice. Uh, tam sem govoril s 15-letniki, ki so bili zaprti, tam je stala policija in tako naprej. Vse to obstaja na naši celini, v naših centrih. In to je nespremljivo. Vidim, da časa nimate veliko, tako da se bom tukaj ustavil, ampak hvala za pozornost. Hvala, gospod Frides, hvala vam. Hvala in eh, čestitke. S tem, ko smo prišli do konca današnjega eh, dnevnega reda, bi se rad zahvalil tolmačem za dodatne minute, ki so nam jih eh, namenili. Hvala vsem, da ste preživeli do eh, konca te dopoldanske seje. Želim vam eh, dober poletni odmor. Po polet, poletju pa bomo ponovno polni energije. Hvala in lep odmor. Merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir. Vous appartenez au groupe socialiste en socialisme.